Chers collègues, bonjour. Je euh, vous propose de... Spoštovani kolegi, dober dan, dobro jutro. Predlagam, da nadaljujemo z delom tam, kjer smo zaključili. Torej, pri točki 16 našega dnevnega reda. In sicer tukaj kar takoj dajem na besedo naši pročevalki, gospe Sari Esaja, da nam predstavi svoje poročilo o demografskih spremembah in njihovih posledicah za prihodnjo kohezijsko politiko Evropske unije. E, gre za poročilo pristojnosti odbora regi. Tudi mi smo se ukvarjali seveda s tem vprašanjem. E, Vloženih je bilo 49 predlogov sprememb. Gospa Esaja, dajem vam besedo, da jih predstavite. Hvala, gospa predsedujoča. In dobro jutro vsem kolegom in kolegicam. V našem odboru smo imeli zelo obširno poročilo o demografskih spremembah, torej v tem kratkem mnenju se osredotočamo samo na posledice demografskih sprememb na prihodnjo kohezijsko politiko. Duh tega mnenja, duh poročila in tudi duh predlogov sprememb je, kot kaže, da kazalniki demografskih eh, sprememb eh, in eh, drugi socialni kazalniki bi morali dopolnjevati BDP kot kriterij za prihodno kohezijsko politiko. Imamo oblikovanih sedem kompromisnih predlogov še vedno iščemo načine, da bi našli dobre formulacije. O določenih predlogih torej še razmišljamo in eh, zaenkrat še nimamo končnih različic vseh. Mislim pa, da bomo našli dobre rešitve za te eh, kompromise. Dva predloga spremembi želela izpostaviti. Najprej predlog spremembe 31. Beseda produktivnost eh, je tukaj zapisana in ni mogoče nadomestiti z dostopnostjo, torej productivity ni mogoče nadomestiti z accessibility. Eh, pomen je povsem različen, čeprav razumem, da eh, bi morda bilo tukaj smotrno omeniti oboje, ne moremo pa ene besede nadomestiti z drugo. In pa predlog spremembe 43. Eh, tukaj je zapisano, da eh, pozivamo komisijo naj zagotovi eh, zajamčeno skrbo s storitvami splošnega pomena. Prepričana sem, da je to stvar, kjer vstopa uveljava načela subsidijarnosti, zato mislim, da tukaj ni potrebe po ločenem glasovanju. Uh, Načeloma pa vsi predlogi sprememb eh, so eh, konstruktivni glede na duh tega mnenja in zahvaljujem se vsem kolegom, ki so prispevali svoje predloge. Hvala. Hvala. Kdo želi besedo v zvezi s tem dosejem? Gospa Šreter. Videla sem jo, pa je odšla iz dvorane, gospe Cimer tudi ni gledam po seznamu pročevalcev v senci in skoraj nikogar ni tukaj. Eh, gospa Esaja, tole bo bistveno enostavno kot uh, enotno dovoljenje. Bon, j'essaye de susciter des vocations matinales, mais je n'ai pas beaucoup de succès. Non, poskušala sem ljudi zbuditi, ampak očitno mi ne uspeva. poskušam samo eh, najti nek način, da zapolnimo čas do glasovanja. Gospa Šveter, ste želeli besedo? Ne? Torej, potem pa vam, gospa Esaja, lahko samo čestitam. In eh, zahvaljujem se vam za predstavitev. Kolege pa naj opomnim, da bomo to mnenje Eh, sprejeli na zasedanju 13. in 14. aprila. Gospa Šrotr, ste prepričani, da nočete spregovoriti v zvezi z mnenjem gospe Saja? Ne? Dobro, torej je vse v redu. Potem pa imamo odmor za kavo, kolegi in kolegice, predem potem nadaljujemo z glasovanjem. Pred nami je kar nekaj pomembnih eh, glasovanj. Ja, Uh, se opravičujem, tolmačem, včeraj smo nekoliko podaljšani zasedanja, zdaj pa vas puščamo brez dela. Chers collègues, je vous propose de prendre place. Dragi kolegi in kolegice, predlagam, da se, presed, da se posedete in da nadaljujemo z delom. Pred nami je dolga vrsta glasovanj in predlagam, da kar takoj začnemo. In sicer začenjamo pri točki 17 na dnevnem redu, začenjamo. S poročilom gospoda Martina Kastlerja o Evropskem letu aktivnega staranja. Pri prvem členu imamo kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto pri drugem členu v vodu imamo kompromis en, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi člen, prva točka, kompromis o, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi člen, druga točka, kompromis p, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto prav tako sprijetem. Drugi člen, tretja točka, kompromis Q. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj smo prišli do predloga spremembe 130, ki se dopolnjuje z drugim členom točko 3a. Imamo tudi ustni predlog spremembe poročevalca, tega ste dobili v pisni obliki. Glasujemo torej o 130 spremembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po drugem členu točka 3a kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 126, gospe Zaborske, kdo je za? Proti? Zdržani? E, sprejeto s precejšnjim številom vzdržanih. Tretji člen, prvi odstavek, prva ali neja, kompromis S, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto tretji člen, prvi odstavek, druga ali ne, kompromis te, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tretja ali ne, kompromis u, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Četrta ali ne, kompromis ve, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem prvi odstavek, kompromis dvojni ve, kdo je za proti, vzdržani, sprejeta. Potem 14. Eh, odstavek odbora za kulturo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek kompromis X, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelog spremembe 150 gospoda Kabrnoha z ustnim predlogom spremembe poročevalca, ki je bil sprejet. Glasujemo o tem spremenjenem predlogu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem eh, sprememba 19 odbora regi. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Četrti člen, kompromis Y. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto po četrtem členu, predlog spremembe 20 poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 21, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Peti člen, prvi odstavek, 17. Eh, spremembe odbora za kulturo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Po petem členu, prvi odstavek, kompromis z, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 156 pročevalca z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Po petem členu kompromis AA. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 151 Toma Samana. Kdo je za? Ne se opravičujem, ta je bil umaknjen, pravi predsednica po šestem členu. E, predlog smo na 23. odbora regij, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 23 pročevalca z ustnim predlogom spremembe, ki je napisan, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. E, predlog spremembe 22 odbora regij, kdo je za, proti. ni jasno, očitno se vas je veliko zdržalo. Bomo preverili, s tem imate vsi svoje kartice, glasujemo. Ja, velike skupine so preveč zastopane in jih je potrebno malo vzgojiti. Imamo enega iz Evropske ljudske stranke preveč in enega socialista preveč. Dobro, socialisti so poslušali. Dobro. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 8 glasov za, 3 je proti, 33 vzdržanih. No, vseeno je sprejeto. Prej sem imel 24 pročevalcev, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 158 gospoda Baka, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 159 gospe Steinrug, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. V zvezi z naslovom predlog sem imel 25 gospe Zaborske, kdo je za? Se upravičujem, je brezpredmeten pravi predsednica. Po no, uvodni navedbi 2, predlog sem imel 1, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Prvi je prva sprememba odbora regij, kdo je za? Proti? Bomo preverili.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 sprejetom. E, predlog se ime dve odbora regi, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? No, niste pokazali ravno veliko navdušenja. No, bomo preverili, da bomo gotovi. Preverjamo predlog smembe dve odbora regiji. Glasujemo. Evropske ljudske stranke je še vedno preveč. Dobro, konec glasovanja. 24 glasov za. To je jasno, sprejeto. Kompromis A, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Prejelo se nebe 27, gospoda Kabrnoha, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Tretja sprememba odbora regi, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog sprememe 30, gospoda Kabrnoha, ta je brezpredmeten. Torej lahko glasujemo o deseti spremembi odbora regi, kdo je za, proti vzdržani. To je jasno zavrnjeno. Ovodna navedba 5, kompromisni predlog C, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo na predlog eh, spremembe 43 gospoda Popakisa, ki je brezpredmeten. Potem imamo predlog spremembe 50, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 52 gospoda Popakisa, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem je 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je 4 pročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, ni jasno. Bomo preverili. Preverjamo predlog sem je 4 pročevalca. ste si glasovali, konec glasovanja. 42 glasov za, to je posem jasno. Prej smo imeli 54, gospod Lambert, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna navedba 7, kompromis, kde, kde kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 57 poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrta sprememba odbora regij, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predvsem spremembe 60. Gospa uh, Ronculi. Hvala za sabo. Hvala lepa. V svojem imenu in kolega Baldasarja umikamo predlog spremembe. Eh, Dobro, 60 je torej umaknen. Enako velja za 61, gospod Ronculi? No, no, no, ne, ta ostane. Dobro, potem glasujemo o 61. Poročevalec je za, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 61. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 24 proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 62 gospoda Kabrnoha. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis F. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem predlog spremembe 65 pročevalca. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 67 gospe Kreto. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni jasno, bomo preverili. 67. Alors, euh, tout le monde a pu voter le... Ste vsi glasovali, konec glasovanja, 20 za, za 24 proti zavrnjeno. Kompromis G, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Eh, kompromisni predlog H, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem kompromisni predlog I, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 14. vodna nevi, predloga spremem 72 in 73 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 74 je združljiv, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem sedma sprememba odbora regij, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 77 Toma Samana, kdo je za. Ali je bil predlog spremembe 151 sprejet? To je dobro vprašanje. Umaknen je bil. Eh, tudi 75. predlog je bil umaknjen. Torej, 76 je tudi brezpredmeten. Madame Lambert, vous avez une idée? Gospa Lambert, se vam kaj sanja? Mm, euh, c est, c est le 76. On va voter le 76.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 Ta je bil sprejet, torej lahko glasujemo. 9 poročevalcev je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis K, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa predlog eh, spremembe 81, gospod Lambert, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 82 za, Poročevalec je za, torej kdo je za, proti, vzdržani. No, očitno poročevalec ni bil prepričljiv, bomo preverili. Ste glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 24 proti, ni, ni eh, sprejeto. 83 enak istega eh, predlagatelja. No, me je mi odibati v imenu kolega Baldasarja in v svojem imenu umikam. Potem pa 85, gospe Lambert, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa še deveta sprememba odbora regije, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa glasujemo o celotnem osnutku poročila. E, torej, o poročilu s spremembami, to bomo izvedli elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 44 glasov za, nihče ni proti, nihče se ni vzdržal. Počakajte, se še nismo končali. Zdaj pa glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije. E, tudi tukaj je rezultat enak in čestitamo pročevalcu. Zdaj pa predlagam manjšo spremembo eh, našega dnevnega reda, kajti odbor za proračun je zelo neučakan in želi naše predloge o uporabi sredstev iz sklada za eh, prilagoditev globalizaciji. Torej bomo najprej glasovali o teh točkah, če nišče ni proti. Torej točka 28 eh, to je pravzaprav posem zadnja stran vaših, eh, so zadnji dve točki vaših glasovalnih seznamov, vrednost eh, to ločena lista, ker eh, smo v zadnjem trenutku dobili ustni predlog spremembe. Dobro, ne smemo izgubljati časa. Točka 28. Torej, dobili ste glasovalni seznam. Glasujemo o 28. točki, o 28. točki uporaba sredstev Evropskega sveta za prilagoditev globalizaciji v češkem primeru podjetja Unilever. Dobili ste glasovalni seznam na eni sami strani in tukaj imate predstavljen ustni predlog spremembe.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 so ga podprli gospod Angels v imenu Evropske ljudske stranke, eh, gospa Harkin v imenu eh, in tudi gospa Figueredo in jaz sama sem to podprla. Odlično. Torej, predlagam, da glasujemo elektronsko o celotnem pismu s premembami. Glasujemo. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 46 uh, eh, oddanih glasov, vsi glasovi za, torej soglasno sprejetje. Se opravičujem, izvolite gospod Penam, ne vas samo opomnim, da se naša skupina imenuje liberalci in demokrati. No, vse skupine v parlamentu se tako ali drugače imenujejo demokratične, torej še dobro, da smo tukaj v parlamentu vsi demokrati. E, torej, točka 29 in ne bomo še enkrat začenjali, tu gre za uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije na polskem, kdo je za, proti, zdržani, enak rezultat, najlepša hvala. Ti dve pismi torej pošiljamo odboru za proračun. Zdaj pa se lahko vrnemo na predvideni uh, vrstni red. To pomeni, da se vračamo na 18. točko. In sicer bomo glasovali parce que c'est beaucoup le bordel, si vous vous rappelez. Euh, vous me rappellerez. Oui. Alors, donc le point 18, le rapport. Torej, 18. točka, osnutek poročila gospodinje Hirš, evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020, predlog spremembe 19. Gospe Papadopolo, kdo je za, proti, vzdržani? Gospod Handl. Äh, Oprostite, da želim nekaj povedati še pred glasovanjem. Na glasovalni listi je namreč upisano, da kompromisi ostajajo. Sporočili smo, da želimo kompromisa Saft in Zonders z izjemo kompromisa G, uh, da teh več ne želimo imeti vnešenih, prosim, da se to ustrezno zapiše. Dobre, torej umikate svojo podporo pri kompromisih v poročilu. Gospe Hirš, dobro. Kompromises E. Z izjemo kompromisa D. V paragraf 1, kompromis A, ki je pu. E, se pravi. Kompromis A. Kompromis. Après le par... Kompromis A, kdo je za, sprijeto. Predlog spremembe 26 odbora za kulturo. E, tega smatramo za sprijetega, tako kot 9. Potem pa 3 e, odbora FEM, kdo je za, proti. Vzdržani, sprijeto. 22 gospe Kreto, kdo je za, proti. Vzdržani, sprijeto. 23 gospe Kreto. Želite, da preverimo 22? Bomo preverili. voté Le vote est clos. Ste glasovali, konec glasovanja, 24 glasov za, 21 proti sprejeto. Torej, prehajamo na 23 gospe kreto, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tretji odstavek, 24, gre za izbrisk, kdo je za, proti, Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis B. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Prehajamo na 30. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 31. Gospi Papadopolu. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 32. Gospod Helmerja. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 33. Gospod Turunen. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis C. Kdo je za? Proti proti, zdržani, sprejeto. Potem deveti predlog odbora imko, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tri odbora imko, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 36, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. 38 je brezpredmetno, 39. Gospa Grunič, vlagate predloge sprememb? Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 imko, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 gospoda Helmer je kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis D. Bomo preverili 44, če želite. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 21 proti, zavrnjeno. Kompromis D. Ja, prav ste imeli, da smo preverili, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, ena fem, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, dve fem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. E, to, 18 je sprejet, ženske, oziroma fem 15, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 48, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 49 za, proti, zdržani, sprejeto. Imko 11, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 13, imko, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 52, gospoda Hendla, kdo je za? Proti, zdržani, ni jasno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 18 proti sprejeto. 53 je združljiv, glasujemo torej, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 50 je brezpredmeten, 51, 54 gospe Turunen, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 55, gospoda Popakisa, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 56, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 57, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 6, fem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 58, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 59, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 60 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 61 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 62, eh, tem lahko glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeto. 14 odbora FEM, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 64 kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 9 e, odbora FEM, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 67 gospoda Popakisa za, proti zdržani sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Prehajamo na 8 FEM, e kdo je za, proti zdržani sprejeto. 74 za, proti zdržani sprejeto. 75 za, proti zdržani sprejeto odstajek 13, prejel sem 76, do za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, do za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 78, gospoda Helmerja, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, bomo preverili 78, če želite. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 24 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 79 za, proti. No, seveda moramo o tem glasovati, se gre za naše stališče. Torej, 79 za, proti. Zdržani, sprejeta. Sedem odbora FEM, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. E, potem 14. stave kompromis G, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Imko ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 82, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 83, gospoda Ungureanuja, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 84 gde za, proti, zdržani, sprejeto. 85 za, proti, zdržani, sprejeto. 86 za, proti, zdržani, sprejeto. 87 za, proti, zdržani, sprejeto. 88 gospoda Hendla, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 89 gospod Turunen gre za, proti, zdržani, zavrnjeno. 13 fem gre za, proti, zdržani, sprejeto. 12 imko z ustnim predlogom spremembe zelenih. E, glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 90 gospe plom, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej sem bil 96, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 95, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 97, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. stavek kompromis I, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Zdaj prehajamo na 8 odbora Inko, kdo je za, proti zdržani sprejeto. 2 odbora Inko, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Kompromis J, kdo je za, proti zdržani sprejeto. 7 odbora Inko, kdo je za, proti zdržani sprejeto. Eh, odstavek 20, prelesenjuje 106 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelesenjuje 107 gospoda Hendla, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 odbora FEM, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 pročvalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 109, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, e, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. E, nadaljujemo z 111, e, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 112, eh, sprejeto 113, Helmer, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 5, kdo je za. Preverimo 113 gospoda Helmerja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 glasov za, 24 proti. Prav imate, ni sprejeto. FEM 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 114, gospe Ronculi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 115, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Enak, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna navedba A, kompromis K, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. E, Fem A, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Fem B, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Osem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Devet, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Uvodna navedba B, kompromis L, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis uvodna nedba C, kompromis M, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 16 gospoda Helmerja, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 17, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 18, gospoda Popakisa, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. In zdaj bomo še izvedli končno glasovanje o osnutku resolucije in sicer bomo glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 43 glasov za, en glas proti in trije vzdržani. Čestitke poročevalki. In nous en venons In sedaj gremo naprej. In sicer gre za mnenje Jute Steinruck in sicer v imenu odbora za kulturo, mlade in mobilnost, okvir za izboljšanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Prvi odstavek kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. potem peti predlog spremenbe, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. In sedaj B kompromis, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprijeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Po drugem odstavku kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem odstavek 3, kompromis G za, proti, vzdržani proti vzdržani, sprejeto. Po tretjem odstavku 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 4, kompromis H, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Po četrtem odstavku 58 za, proti vzdržani, zavrnjeno po četrtem odstavku kompromis I za proti vzdržani. Sprejeto. Po četrtem odstavku 68 za proti vzdržani. Sprejeto. 69 za proti vzdržani. Sprejeto. Odstavek 5. Kompromis J za proti vzdržani sprejeto. Po petem odstavku 2 identična predloga sprememb 90 in 91 za proti vzdržani zavrnjeno. Po petem odstavku oziroma šesti odstavek 96. Gospa Lin ste za proti vzdržani zavrnjeno. Mislim, da je sprijet, ampak preverimo elektronsko. On a pu voter le vote est clos, il y a un peu plus de trop. Glasovanje je zaključeno. Glasovanje je zaključeno 32 za, 14 proti. Sprejeto torej. Kompromis K je brezpredmeten. Po šestem odstavku 107 Steinrock za proti. Vzdržani zavrnjeno. 108 ista avtorica za proti. 108 za proti. Vzdržani sprijeto. 110 popaki za proti.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 pa je kompatibilen za 96, gospe Len. Torej 106, kdo je za? Proti, vzdržani, to je očitno sprejeto. 110, popaki za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L, za, proti, vzdržani, sprejeto. Po sedmem odstavku, 1, 2, 2, za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Sprejeto. Samo trenutek, prosim. Mislim, da je tukaj situacija popolnoma enaka. Podobno kot smo imeli prej. 121. Torej, po odstavku 7. 121. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Se upravičujem za to. 1, 2, 3 popakis. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprijeto. Po osmem odstavku 134 za, proti, vzdržani, sprijeto. Сто сідем тридесять. To bomo obravnavali kasneje. Videli bomo, kaj se bo zgodilo s kompromisom P. Kompromis N. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Sedaj, po devetem odstavku, imamo predlog spremembe oziroma kompromis O. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. po devetem odstavku 152 za, proti, vzdržani, sprijeto. V paki 153 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis P, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 137, torej je brezpredmeten. Sedaj imamo odstavek 153 deset runculi za proti vzdržani sprejeto. Kompromis Q za proti vzdržani sprejeto. Po enajstem odstavku 172 Jotova, kdo imamo tudi ustni predlog spremembe, nihče ne nasprotuje, torej glasujemo za proti vzdržani sprejeto. Po odstavku 11 173 Steinberg za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis R za proti, vzdržani sprejeto. 170 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 proti, Turunen za proti vzdržani sprejeto. 180 za proti vzdržani sprejeto. 181 je brez predmeten. 182, 183 skupaj za proti vzdržani sprejeto. 184 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo elektronsko. Le PPE est en masse. EPP, euh, e glasuje masovno. Poglejmo si rezultate. 28 glasov za, 18 proti sprijeto. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejeto. Besedilo v celoti glasujemo elektronsko. Pravzaprav vi niti niste upravičeni do glasovanja. In to je vaš problem, mi vašega problema ne moremo rešiti. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Euh, Kakorkoli glasovanje je zaključeno. Velika večina za 41 glasov za, 4 proti in nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalki.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 proti vzdržani sprejeto. Šest poročevalke za proti vzdržani sprejeto. Sedem kabrnoh za proti vzdržani sprejeto. Po enki amandma 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Po drugem odstavku 12 za proti vzdržani sprejeto. 13 za proti vzdržani sprijeto, 14 za, proti vzdržani sprijeto, 3 kompromis C za, proti vzdržani sprijeto, 18 šreter za, proti vzdržani sprijeto, 19 za, proti vzdržani sprijeto. Po tretjem odstavku 20 za, proti vzdržani sprijeto. No, preverimo številko 20. Glasujemo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 21 za, 23 proti. Prav ste imeli. Zavrnjeno je. 21 v dveh delih. In sicer bomo glasovali brez besedice zeleni. Kdo je za besedilo brez besedice zeleni? Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kdo si želi dodati besedico zeleni? Kdo se vzdrži? Torej, dodali smo besedico zeleni. Aha, želite preveriti? Ste vsi oddali svoj glas? 24 proti 21 za. Gospod Helmer. Chairman, I, I... Gospa predsednica, ne, ne rad kritiziram, ampak opazujem vas celotno glasovanje in pravite, kdo je za, pogledate gor, pogledate dol in rečete proti. Če ljudje glasujejo proti, enostavno ne vidite. Vem, da se včasih da soditi že po pozitivnih glasovih, da ne bo dosti negativnih, ampak sedaj se je v kratkem času dvakrat zgodilo, da ste rekli za, pa smo preverili, je bilo proti. Ali vas smem prositi, da ste tako prijazni do članov in do odbora, da ko rečete proti, pogledajte prosim, kdo so tisti, ki dvignajo roko? Gospod Helmer, Sama si prizadevam, da bi gledala, kdo glasuje proti, kdo se vzdrži. Gremo naprej. Kompromis D. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 4. 26. V dveh delih. Gospa Esaja. Hvala lepa, gospa predsednica na glasovalni listi je napaka, besedilo je razdeljeno napačno. Delitev bi morala biti naslednja. Na začetku odstavka pa do besed calls on the commission to incompromise nine key competencies related to the environment. Tu bi morali opraviti to razdelitev. V sredini odstavka torej. Na glasovalni listi EPP-ja bi morali imeti plus in minus. Dobro. Tukaj torej delimo ta predlog spremembe na dva dela. Imamo prvi in drugi del. In EPP je za prvi del in proti drugemu. Ne vem pa, kako bodo glasovali druge skupine, ker tega stališča enostavno ne poznam. Ni treba, da to poveste javno. Najprej prvi del. ki se je zaključil za Social Partners in 2002. Kdo je za preostali del besedila? Proti, vzdržani? Preverimo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas? 21 za, 25 proti, zavrnjeno. 27 Ronculi za proti vzdržani sprejeto. 28 popaki za proti vzdržani sprejeto. 29 istega avtorja za proti vzdržani sprejeto. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Po petem odstavku 32 esaja za proti vzdržani sprejeto. Po petem odstavku 33 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani, sprejeto 34 šrter za proti vzdržani, sprejeto. Gospod Helmer je bil proti. Po petem odstavku 35 Ronculi z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani, sprejeto. 36 Kapernoh za proti vzdržani, sprejeto. 37 Šrter za, proti, vzdržani, preverimo. 37, gospe Šreter. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Očitno zavrnjeno. 38 esaja za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 esaja za, proti, vzdržani, sprejeto 40, runculi za, proti, vzdržani, sprejeto 41, poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeto 42, runculi za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo elektronsko o celotnem besedilu. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 45 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke naši poročevalki. In sedaj gremo naprej. In sicer točka 21, poročila o spremembi uredbe številka 1466. 97, gospa Figueiredo, je uložila predlog spremembe, tudi Hendel Cimer Hirjak. To sta 63 in 64, glasujemo skupaj za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo naprej in imamo ustni predlog spremembe za, proti vzdržani, sprejeto. Potem imamo kompromis A za, proti vzdržani, sprijeto. Po točki A 16 za, proti vzdržani, sprijeto. 85 krat manj z ustnim predlogom spremembe poročevalke za, proti vzdržani, sprijeto. 17 poročevalke za, proti vzdržani, sprijeto. 18 za, proti vzdržani vzdržani preverimo. Ste si oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 23 glasov za, 20 proti. Sprejeto. 1, 2, C, kompromis F za, proti vzdržani, sprejeto. Točka 4, kompromis G za, proti vzdržani sprejeto. 21 poročevalke za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za, proti. Za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasovanje je zaključeno. 21 za 21 proti, 4 vzdržani, ni sprejeto. 24 poročevalke za. Ne, se upravičujem. Ne, to je že zajeto. Kompromis je bil zavrnjen. Torej, moramo glasovati o 88 za, proti vzdržani, sprijeto, 23 za, proti, vzdržani, preverimo, točko 23. Ste si odali svoj glas, glasovanje je zaključeno. 40 za, 6 proti, sprijeto. 24 je brezpredmeten. Petindvajset. Poročevalke, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti številko petindvajset? Glasujemo ste si oddali svoj glas. Glasovanje je zaključeno. 22 za, 22 proti, en vzdržan, ni sprejeto. Prehajamo sedaj. Na naslednjo točko, to pa je. alors une Ah oui, oui. oui, oui. Amendement 91. Qui est... 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj prehajamo na predlog spremembo oziroma kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 poročevalke za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? V redu, glasujemo o predlogu spremembe 27. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 21 glasov za, 23 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 95 za, proti, vzdržani, preverimo. 95 torej. ste si oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 37 za, 5 proti. Z veliko večino sprejeto. 1, 4, kompromis je za. Gospod Handel. Eh, Frau Präsidentin, eh, äh, kompromis J stehen als und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 Euh, euh, Gospod Hendel, preseneča me, ko pravite, da vas nihče ni nič vprašal. Kolikor sem sama razumela, naj bi liberalci to podprli. Gospod Kaza za EPP to podpira, torej dam na glasovanje kompromisija za, proti, vzdržani. To je sprejeto. 96 kaza za proti, proti, vzdržani. Preverimo, 97 kaza. Glasovanje je zaključeno, 22 glasov za, 24 proti, ni sprejeto. Kompromis K za proti, vzdržani, sprejeto. 31 poročevalke za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti vzdržani, sprejeto. Prehajamo sedaj na kompromis M za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti vzdržani, sprejeto vzdržani preverimo elektronsko kompromis O. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 22 za, 23 proti, ni sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 gigolt za proti vzdržani sprejeta. 36. Ki je že zajet. 108. Prav tako. Prehajamo torej na 37 za. Proti vzdržani sprejeta. 109. Gospodori za. Proti vzdržani sprejeta zavrnjeno. 38. Kdo je za? Želite preveriti 109? Ste vsi odali svoj glas? Glasujemo, gospod Helmer, o predlogu spremembe 109. Če ste vsi oddali svoj glas, je glasovanje zaključeno. 19 za, 26 proti, z veliko večino zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani, sprejeto. Z ustnim predlogom spremembe gospoda Krojcmana za, proti vzdržani, sprejeto. 40 poročevalke za proti vzdržani sprijeto. 41 poročevalke za, proti vzdržani sprijeto. Se upravičujem, prav imate, preverimo. 41. Samo na pivotel v... Če ste vsi odali svoj glas, je glasovanje zaključeno. Enaindvajset proti dvaindvajset za, sprijeto. Dva vzdržana. 22 za, 21 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Kompromis P za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti vzdržani, sprejeto. 44 za, proti vzdržani, sprejeto. 45 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R za. Petinštirideset je bil zavrnjen. Kompromis R za proti vzdržanje sprejeto. In sedaj prehajamo na 48 za proti vzdržanje sprejeto vzdržani zavrnjeno. Preverimo 48. Demo na pivote. Ste vsi dali svoj glas. Glasujemo. 22 za, 23 proti, zavrnjeno. Prehajamo na predlog spremembe. Gospoda Gigolda za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 poročevalke za proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Ste vsi odali svoj glas, glasovanje je zaključeno. 41 za 5 proti sprejeto. 52 poročevalke za proti vzdržani sprejeto zavrnjena. 118 kaza za proti. Ni jasno. Preverimo. Ste vsi dali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 22 za 24 proti, prehajamo na kompromis S za proti vzdržani. Sprejeto. 54 poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis V za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. Tudi o 58 moramo glasovati. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj se vračamo na predlog spremembe. 127 euri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti 127? Preverimo 127 elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno. 19 za 27 proti zavrnjeno. Dve poročevalke. Ne, se opravičujem. Najprej ena poročevalke za. Ne. 61 najprej za proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa številka ena za proti vzdržani sprejeta. Dve za proti vzdržani sprejeta. 66 kikolt z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeta. Tri za proti vzdržani sprejeta proti vzdržanje sprejeto. Štiri za proti vzdržanje sprejeto. Potem kompromis B za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis C za proti vzdržanje sprejeto. 8 za proti vzdržanje sprejeto. 9 za proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto. 11 za proti vzdržani sprejeto. Gospoda Gigolda za proti vzdržani sprejeto. Kompromis D za proti vzdržani sprejeto sprejeta. Alors 77 de monsieur Ori qui est pour 77 Ori za proti vzdržani zavrnjeno Prehajamo sedaj na predlog spremembe. 14 za 14. Kompromis je za proti vzdržanje. Še enkrat za proti vzdržanje sprejeta. In sedaj prehajamo na končno glasovanje. Glasujemo o celotnem besedilu in sicer elektronsko. V, eh, v elektronike. Glasujemo. Ste si oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 35 glasov za, 2 proti, 6 vzdržanih. Zavno o drugem tekstu. Merci. Kje euh, je le rapport de monsieur Kaza? Su... Poročilo gospoda Kaze. O čezmernih primankljajih imamo predloge sprememb 2021-2022 za proti zavrnjeno. Gospa Hirš. Hvala, gospa predsedujoča. Želela sem povedati, da liberalci na vsak način bomo podprli kompromis. A. Hvala lepa za to pojasnitev. Gospod Jarik, pod kompro, spremembe kompromisov bi imel pripombo, gre za tehnično napako. Tega ne bomo upoštevali. Torej, kompromis A ostane, liberalce ga bojo podprli in zato bi lahko kljub temu o tem glasovali. Torej, demokrati in liberalci. če zdaj ne bi bili sredi glasovanja, bi seveda povedala šalo, ampak si jo bom prihranila za poglasovanje. Torej, skupno besedilo, predlog spremembe za, proti, vzdržanih, sprejeto. Potem pridemo do predloga 27 za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 7 poročevalca za proti vzdržanih sprejeto. 30 gospod Gigold. Ločeno glasovanje. Moti vas, da bi glasovali obrnjeno torej najprej o preostalem delu teksta brez te prve formulacije. Torej najprej odločamo o celotnem besedilu, glasujemo o celotnem besedilu, o zmanjševanju dolgov, ki ga treba preveriti vsaka tri leta, torej ta uvodna upoma za, proti, vzdržanih. Zavrnjeno. Ja, potem tudi drugi del ne bo sprejet. ali, ali bomo kljub temu glasovali tudi v tem prvem stavku. Gospod Kigold, je to še sploh smiselno brez prestanka besedila? Ja, potem bomo pač glasovali tudi v prestanku. Kdo je za? Torej glasujemo o tem prvem stavku, da se vsaka tri leta preverja o zmanjševanju dolgov, kdo je za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. Predlog 28 za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 29, gospod Kaza, za, proti, vzdržanih, sprejeto. 8, poročevalca, za, proti, vzdržanih, sprejeto. 31 kompatibilen, povez, povezan z predlogom 8 za proti zdržanih. Zavrnjeno 32 gigold, ločeno glasovanje, prvi del komisija, pa vse do komisija in svet. Kdo je za prvi del? Za, proti, vzdržanih, sprejeto drugi del besedila, preostanek besedila, kdo je za, proti, vzdržanih. Zavrneno. Predlog 33, kompatibiln z 8, 31, 32, za, proti, vzdržanih. Zavrnjeno. 34, predlog izbrisa, za, proti, vzdržanih. Zavrnjeno. 35, gospod Kigold, za, proti, vzdržanih. Zavrnjeno kompromis je bil predlagan strani demokratov in liberacev za, proti, vzdržanih, sprejeto. Kompromis bi za, proti, vzdržanih, sprejeto. Potem pridemo do predloga 40 za, proti, vzdržanih, zavrnjeno 11, kaza, za, proti, vzdržanih, sprejeto. 41, gospod Klute, za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 12 poročevalca za, proti, vzdržanih, sprejeto. 42, gospod Klute, za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 43, gospod Klute, za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 13 poročevalca za, proti, vzdržanih, sprejeto predlog 44 lahko sprejmemo. Kdo je za, proti, vzdržanih? Zavrnjeno. 14 poročevalca za. Torej, glasujemo o 14, ki za, proti, vzdržanih, sprejeto. 45, gospod Klute, za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 46 prav tako klute za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 15 poročevalca, predlog poročevalca za, proti, vzdržanih, sprejeto. 16 prav tako poročevalca, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. 47 kdo je za, proti, vzdržanih, sprejeto zavrnjeno 17 poročevalca za proti vzdržanih. Sprejeto 18 poročevalca s tehničnim popravkom za proti vzdržanih. Sprejeto 48 odpade, torej pridemo do. Smo pri predlogu ku kompromis C, kompromis C za, proti, sprejeto, za, proti. To ni jasno. Preverimo. Torej za ena. Za, proti, vzdržano, zdaj je jasno, sprejeto. 56 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, gospod Kaza, za, proti, vzdržani. Šti, eh, sprejeto, 4 Kaza, sprejeto, 5 kaza za proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani zavrnjeno, 24 za proti vzdržani zavrnjeno, 25 gospoda Gigolta za proti vzdržani. Mislim, da ni jasno. Preverimo elektronsko. Mislim, da je bil sicer zavrnjen, ampak bomo videli, ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. 18 za 23 proti, torej predlog je zavrnjen. In šest predlog poročevalca za proti zdržanih sprejeto. Zdaj glasujemo o celotnem besedilu. Elektronsko glasovanje je odprto. ste vsi oddali svoj glas. Glasovanje je zaključeno. 39 za, 4 proti, 1 vzdržan. Čestitke poročevalcu. Potem imamo še eno poročilo gospoda Kaze. Tukaj pa gre za. za 7, predlog 17, 18, 19, za proti vzdržani, zavrnjeno. Za proti vzdržani. Adopti. Sprejeto. 30, predlog 30, z ustnim predlogom spremembe, za proti vzdržani. Ni tako jasno. Preverimo. Ste vsi vdali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 36 za. Jasno. Sprejeto. Potem imamo še predlog 30, ene, 32 za, proti. Zaprneno. 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 37. Glas, eh, ločeno glasovanje v dveh delih. Tudi tukaj glasujemo najprej o prvem, o drugem delu, se pravi o preostanku teksta brez prvega dela. Torej, celotno besedilo brez uvodnega stavka za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. Ja, s tem tudi preostanek pod 36. Kdo je za, proti? Vzdržanih. Ni jasno. 36 bomo preverili elektronsko. Ste vsi vdali svoj glas? 23 za, 20 proti. Sprejeto. 12 poročevalca, kompatibilen. Glasujemo za, proti vzdržanih sprejeto. Pridemo do 14. Proti, za, proti vzdržanih zavrnjeno. 13, gospod Kaza, za, proti vzdržanih sprejeto. 14, za, proti vzdržanih zavrnjeno, gospod Klute. 39, za, proti vzdržanih zavrnjeno. Ena poročevalca za, proti vzdržanih sprejeto. 43, za, proti vzdržanih zavrnjeno zavrnjeno 5, gospod Gaza, ustni predlog spremembe, ki je bil dodan za proti vzdržanih. Sprejeto 44, za proti sprejeto. Ar člen 4, kompromis E, za, za proti vzdržanih sprejeto potem pridemo do predloga spremembe ene poročevalca, kdo je za, proti vzdržanih sprejeto, dva za, proti vzdržanih sprejeto. Uvodna navedba tri poročevalca sprejeto, potem kompromis B za, proti vzdržanih sprejeto, potem uvodna navedba 53 za, proti vzdržanih sprejeto, pet poročevalca odločevalca za proti vzdržanih sprejeto. Potem sprememba 23, gospod Kikol za proti vzdržanih. Ne, oprostite. Ta predlog ne velja, je odpadel. Še Torej, še pridemo do glasovanja. Predlog spremembe 24. Ker je bil 36 sprejet, torej z ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržanih sprejeto. Potem 25 za, proti, zdržanih sprejeto. Uvodna navedba 9, gospod Krojcman. Tudi tukaj lahko glasujemo za proti vzdržanih. Sprejeto. Kompromis C za proti vzdržanih. Sprejeto. Kompromis D za proti vzdržanih. Sprejeto. s predlog spremembe poročevalca za proti vzdržanih sprejeto in bomo preverili še elektronsko. Ali ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 36 za, 4 proti, 4 vzdržani čestitke poročevalcu. Zdaj pa pridemo še do tretjega poročila gospoda Kaze. Tudi tukaj bomo razpravljali o zavrnitvi proračunskega okvirja 789 predlogi, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Člen 1, predlog 12, za, proti, vzdržani. 13 za proti vzdržanih sprejeto, 6 poročevalca za proti vzdržanih sprejeto, 15 za proti vzdržanih sprejeto, 16 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržanih sprejeto, 17 za proti vzdržanih sprejeto. Sprememba 10 za proti vzdržanih sprejeto. 11 poročevalca. 2 poročevalca. Za. Kaj sem zdaj povedala? Ne, torej to je bil predlog 1. Zdaj smo pri dvojki, pri predlogu številka 2. Mislim, da moram malo počasniti zadevo. 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba 3. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. In zdaj pride številka 11. Za, proti vzdržani sprejeto. In glasujemo še o celotnem besedilu. Ali so vsi glasovali, vsi oddali svoj glas? V te klub. Glasovanje je zaključeno. 41 za, 4 je proti in 1 vzdržan. Gospod Kaza, stvari se izboljšujejo. Čestitke. In tako smo prispeli do predzadnjega glasovanja. Preprečevanje in uravnavanje makroekonomskih neravnovesij. Imamo tri predloge spremem, 43, 44, 45, za proti vzdržani oziroma želijo biti zavrneni. Za proti vzdržanih sprejeto. Kompromis H. Za proti vzdržanih sprejeto. Je bilo to zdaj spet prehitro. Še enkrat. Ali? Ste vsi glasovali? Končujem glasovanje. 22 za, 23 proti. Prav ste imeli, predlog je zavrnjen. Torej 57 in 99 za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 25 poročevalca za, proti, vzdržanih, sprejeto. In 58 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržanih sprejeto. Kompromis I za proti vzdržanih ni jasno. Bomo preverili elektronsko. Glasovanje je zaključeno. 22 za, 24 proti. Predlog je zavrnjen. 60 za, proti, vzdržanih zavrnjeno, 26 poročevalca za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis J za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis K za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67, gospoda Gigolta za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti vzdržani, sprejeto. Ste vsi glasovali? Končujem glasovanje. 22 za, 23 proti. Predlog je zavrnjen. Kompromis L. Za, proti, vzdržani. To pa je res prijeto. Potem pridemo do predloga 30 za, proti, vzdržanih. Zavrnjeno. Kompromis M za, proti, vzdržanih. Sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržanih. Sprejeto. Sprememba 79 za, proti, vzdržanih. Sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržanih. Sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržanih. Mislim, da je bil predlog zavrnen, ampak bomo preverili. Na predlog spremembe 81, prosim, če oddate svoj glas. Glasovanje je zaključeno. 22 za, 24 proti. Zavrnjeno. 34 za, proti. Zdržanih. Noben več, nihče več ne glasuje. Torej 34, prosim, za, proti, vzdržanih, sprejeto. 82 klute za proti vzdržanih sprejeto, 35 poročevalca za proti vzdržanih sprejeto. 83 z predlog, ustnim predlogom spremem gospoda Ludvigsona za proti vzdržanih sprejeto, 36 poročevalca za proti. Torej, 83 še enkrat bomo preverili elektronsko, prosim, če oddate svoj glas. Torej bomo preverili, ste vdali svoj glas. 27 za, 19 proti, predlog je sprejet. 36 za, proti, vzdržanih sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržanih. To bomo preverili. Glasovanje je končano. 19 za 24 proti dva vzdržana. Predlog je zavrnjen. Zdaj predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 85 za ločenim glasovanjem, brez besedice shell se pravi celotno besedilo brez šel. Zavrnjeno. O preostanku torej ni potrebno več glasovati. 38, 86 in 87. Kdo je za, proti, vzdržanih? Zavrnjeno. 88. Gospod Ludvikson za, proti, vzdržanih? Sprejeto. 39 poročevalca za, proti, vzdržanih, sprejeto. 90 gospod Klute za, proti, vzdržanih. Zavrnjeno. 40, 92 in 96 so identični. Kdo je za, proti, vzdržanih? Sprejeto. 41, 93 in 97 prav tako identični. Kdo je za, proti, vzdržanih? Sprejeto. 42, 94 in 98 so identični. Kdo je za, proti, vzdržanih? proti vzdržanih. Sprejeto 99-95, identična. Kdo je za proti vzdržanih? Sprejeto. Bomo pa še preverili elektronsko. Lahko glasujete. Torej glasujemo v predlogu 99 in 95. Glasovanje je zaključeno. 27 za 18 proti predlog je sprejet. Predlog spremembe 1 za proti vzdržanih sprejeto, 2 poročevalca za proti vzdržanih sprejeto, 3 za proti vzdržanih sprejeto, 4 za proti vzdržanih sprejeto, 5 za proti vzdržanih sprejeto, 6 s ustnim predlogom spremembe za proti vzdržanih sprejeto, 7 za proti vzdržanih sprejeto proti, vzdržanih, sprejeto. 8 za, proti, vzdržanih, sprejeto. 9 za, proti, vzdržanih, sprejeto. 56 s ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržanih, sprejeto. 10 za, proti, vzdržanih, sprejeto. 11 za, proti, vzdržanih, sprejeto. Kompromis A. Glede uvodne navedbe 6. Za, proti vzdržanih, sprejeto. Potem kompromis B. Za, proti vzdržanih, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za, proti vzdržanih, sprejeto. 49 gospoda Krojcmana. Kdo je za, proti vzdržanih?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 sprejeto, kompromis D za, proti, vzdržano, vzdržanih sprejeto, sprememba 17 za, proti, vzdržanih sprejeto, kompromis E za, proti, vzdržanih sprejeto, kompromis F za, proti, vzdržanih sprejeto, predlog spremembe 20 21 za proti vzdržanih sprejeto, oba kompromis G za proti vzdržanih sprejeto, 23 za proti vzdržanih sprejeto. In zdaj glasujemo še o celotnem besedilu, prosim elektronsko. Ste vsi vdali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 36 za, 2 proti in 8 vzdržanih. In zdaj pridemo še do zadnjega glasovanja. No, Pred zadnje glasovanje. Oh.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 za uravnavanje čezmernih neravnovesij. Najprej 12, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 13 pročevalke, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 30. In sicer je tukaj zahtevano ločeno glasovanje. Prvi del do collective bargaining structure, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 deuxième partie de l'amendement 30. Donc je me vois la deuxième partie. Torej, glasujemo o drugem delu predloga smembe 30, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 14, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 15, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 31 in 32 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 16, kdo je za, proti, zdržani ni jasno. Bomo preverili. Preverjamo, da smo imeli 16. Ste vsi glasovali? Eh, neumnost sem naredila, bomo ponovno začeli z glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 16. Ponovno je treba glasovati.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 Da, je čuvaj pri Petru. Še vedno je en preveč za Evropske ljudske stranke. Dobro. Zdaj pa zaključimo glasovanje. In 16. Eh, predlog spremembe ni sprejet, ker je enako glasov za in proti. 17. je za, proti, zdržani, sprejeto. 34. Eh, je združljiv, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis B. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Presmembe 1. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 2. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 21. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 3. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 22. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto sprejeta. Mislim, da je tukaj napaka, ker tu ni 146 člen pogodbe, ampak 148, ampak dobro. Pele smo imeli štiri, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Prej smo imeli pet, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Šest, kdo je za, proti, Zdržani. Sprejeto. Trinindvajset z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Devet. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. 26 e, e, in 27 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10 poročevalcev, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis A, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 12, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 37 za, 4 proti, 6 vzdržanih. Torej, zaključili smo svežno gospodarskega upravljanja. In zahvaljujem se seveda svojemu soporočevalcu gospodu Kazi. In pa seveda tudi vsem poročevalcem v senci, s katerimi so sodelovala. Zdaj pa naše zadnje glasovanje in sicer gre za poročilo gospoda Serkasa za plenarno zasedanje v zvezi z enotnim postopkom za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Prerok spremembe 14, gospe Umenrojten, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Prerok spremembe 16 gre za izbris, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto predlog spremembe 22, gospe Lambert, za, proti, držani, zavrnjeno. 23, gospoda Lijarika, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25 in 26 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Enako pri 27 in 28, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. Kompromis C, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34 in 35 sta identična. Glasujemo, gre za izbris, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. 36 in 37 sta identična, gre za izbris, glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 12. člen, drugi odstavek, točka D. Predlogi smo 38 cerkas, 39 lojarik, 40 omenrojten. To so identični predlogi, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ker sem v 41, je bil umaknjen, ampak v vsakem primeru bi bil brezpredmeten. 42 in 43 sta identična. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o kompromisu D. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Glasovali smo o kompromisu D1 in zdaj glasujemo še o D2, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 48, gospe Omen Reuten, z ustnim predlogom spremembe. In sicer se predlaga, da zamenjamo D z A member state. E, torej, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, trajajo smembe 52 pročevalcev, kdo je za, proti. To bomo preverili. Preverjamo, predlog smembe 52 pročevalcev, glasujemo. Glasujemo o predlogu srmeme 52 gospoda Serkasa. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ena in dvajset glasov za, petindvajset proti, en vzdržan, ni sprejeto. Predlog spremembe ena gospe Esaja, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Tout le monde a pu voter Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Pour, uh, 21 contre... 26 za, 21 proti, sprejeto. Dve je brez predmeten, glasujemo o tri umenrojten, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset, gospe Saja, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 glasov za, 21 proti, sprejeto. Potem predlog spremembe 9, gospod Oman Reuten, z ustnim predlogom spremembe. E, gre za izbris besede minimum. Kdo je za ta predlog? Proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 11, gospoda Serkasa, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa še elektronsko izvedemo zadnje glasovanje današnjega dopoledneva. O celotnem besedilu glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eden preveč za Evropske ljudske stranke. Ponovno bomo začeli. Torej, Prosim, da še enkrat glasujete. To je zadnje glasovanje, končno glasovanje o celem besedilu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 12 proti, en vzdržan. Čestitke poročevalcu. Non. Euh, je voudrais simplement. D'abord, je voudrais demander à ceux qui quittent la salle de le faire en silence. Tiste, qui zapuštate dvorano, prosim, da to storite v tišini. Gospod Kastler. Prosim vas, da ne odhajate iz dvorane. Sprejeli smo vaše poročilo. Eh, glede katerega lahko pričakujemo nadaljevanje pogajanj v prvem branju, v prvi obravnavi. Ja, monsieur Kastler, euh, normalement, nous devrions engager une négociation pour un accord en première lecture. Et dans ces conditions, vous devez obtenir un. Torej, glede na to, da eh, se boste pogajali v prvi obravnavi, potrebujete mandat našega odbora. Zato prosim člane in članice odbora, da pokaže nekaj spoštovanja, gre za zakonodajno zadevo in eh, potrebno je dati pogajalski mandat gospodu Kastlerju in meni, da se eh, angažirava za dogovor v prvem branju. Torej, zanima me, ali se strinjate, da dobiva mandat za glasovanje, za eh, pogajanja v prvem branju, glede na rezultat današnjega glasovanja. Očitno se s tem strinjate. Najlepša hvala. In Skupaj z gospodom Kaslerjem bom poročala o izidu teh pogajanj. Zdaj pa prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je javna predstavitev o vlogi in učinku Evropskega socialnega sklada. Upravičiti se moram, ker začenjamo to javno predstavitev z nekaj zamude. Eh, ampak eh, dopoledne smo morali odpraviti kar nekaj glasovanj preden eh, začnemo s predstavitvami, bi dala besedo naši pročevalki, gospe Moran Šartje, da poda kratek uvod v to javno predstavitev, eh, kjer bodo z nami predstavniki različnih socialnih partnerjev. Gospa pročevalka, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama se opravičujem Eh, partnerjem, ki bodo danes dopoledne eh, z nami. In za začetek naj nekaj povem o pomenu te javne predstavitve. Danes eh, bomo namreč skupaj s partnerji obravnavali vlogo in učinek Evropskega socialnega sklada. v okviru kohezijskih skladov na evropski ravni, na eh, socialnem področju, je to zelo pomembno področje, kajti 22 odstotkov kohezijskih sredstev se namenja za socialno kohezijo. Eh, kriza, ki je zajela Evropo, pomeni, da mora biti, moramo biti toliko bolj previdni, ko gre za nadaljni razvoj Evropskega socialnega sklada. gre za naša prizadevanja za zmanjšanje socialnih neenakosti eh, in za boj proti brezposobnosti, kjer imamo v mislih predvsem brezposobnost mladih, ki danes eh, prizadane približno 23 odstotkov ljudi v starosti od 18 do 25 let. Eh, temu pa je potrebno seveda dodati še vse demografske probleme, s katerimi se sooča Evropa. Poleg tega so tu tudi eh, spremembe na trgu delovne sile, s katerimi se moramo soočiti. Eh, agenci, vzpostavili smo agencijo za poklicno izobraževanje v Solunu, ki so jo z gospohir študij eh, obiskali in po letu 2020 Eh, pričakujemo, da bo 15 odstotkov delovnih mest za nizko kvalificirane delavce izginilo. Torej, potrebujemo 15 odstotkov več delovnih mest za visoko kvalificirane delavce. Ta sprememba na trgu delovne sile pomeni, da moramo vzpostaviti politike, ki bodo delojemalcem omogočile, da eh, se bodo razvijali in se izognili eh, težavam pri zaposlovanju, ki bodo prizadele najbolj ranljive kategorije. Torej, istočasno moramo zgledi, zgraditi koherentno socialno Evropo, socialno tržno gospodarstvo v Evropi, ki bo konkurenčno. Evropski socialni sklad eh, predstavlja ključen instrument evropske socialne politike. Eh, in to je točka, ki jo res želim izpostaviti, kajti socialni sklad dejansko predstavlja instrument za koherenco evropske politike, instrument za socialno kohezijo. Sveda se ne more distancirati in ne more biti neodvisen od nacionalnih politik, ki se izvajajo. In zato, da bi ta sklad imel kar največji učinek, mora biti seveda dobro zasidran tudi na lokalni in regionalni ravni. Glede vseh teh točk moramo seveda razmišljati o nadaljem razvoju eh, Evropskega socialnega sklada in to je tudi razlog, zakaj smo danes k nam povabili predstavnike velikih organizacij po vsej Evropi, to so partnerji, ki so ključnega pomena Business Europe, ETUC, CEP, uh, UAPME, CPMR, uh, konferenca perifernih pomorskih regij v Evropi in eh, socialna platforma, torej predstavniki vseh teh organizacij so danes z nami. In slišali bomo, kako oni gledajo na probleme, ki obstajajo, kako gledajo na vlogo socialnega sklada, kak, lahko predvidevajo, da bi se morale stvari razvijati naprej, da bi bil učinek tega sklada boljši. Tukaj ne gre za to, da bi eh, zgolj sprejemali neke evropske politike, če te potem niso učinkovite na samem terenu. Torej, eh, dejansko je potrebno spremljati kakovost upravljanja. Eh, teh skladov. Predvsem pa moramo poskrbeti, da so ta sredstva, ti skladi relevantni za uporabnike in za delavce. In eh, tukaj želimo slišati mnenje naših partnerjev. Najlepša hvala. Eh, kot prvi bom dala besedo gospe Marzeni Čimljevski, eh, ki je predstavnica polskih zasebnih delodajalcev. E, torej, e, lepo vas prosim, da v petih minutah podate svojo predstavitev. Izvolite. Uh, lepo zdrav, hvala, da ste me povabili. Danes sama ponavadi delam na nacionalni ravni in sicer od leta 2004 tudi v odborih za spremljanje pri programih povezanih z Evropskim socialnim skladom. V imenu delodajalcev najprej glede prepoznavnosti Evropskega socialnega sklada, glede pristopa in tudi glede uloge in ukrepov Evropskega socialnega sklada v prihodnje. Najprej kar zadeva prvo. Kar zadeva prepoznavnost, se mi zdi, da moramo razlikovati med potrebami politikov in uradnikov na eni strani ter končnimi uporabniki in civilno družbo nasploh po drugi strani. Odvisno od tega, o kateri družbi oziroma o kateri skupini govorimo, je odgovor na vaše vprašanje lahko različen. Po mojem mnenju je žal razprava o Evropskem socialnem skladu in njegove prepoznavnosti nekako odmaknjena od razloga in simptomov problema. Posledično, edini predlog, ki ga lahko najdete v petem kohezijskem poročilu, govori o tem, da je potrebno zagotoviti bolj predvidljivo financiranje. In po mojem mnenju, ta eh, odgovor ne rešuje vprašanja prepoznavnosti, eh, v zvezi s katerokoli skupino, ki sem jo prej omenila. Naj bodo to odločevalci, politiki ali končni prijemniki. Prepoznavnost Evropskega socialnega sklada enostavno ni odvisna od velikosti oziroma obsega dodeljenih sredstev. Če si pogledamo tudi Evropski globalizacijski sklad, ki je omejen po ukrepih, pa dobi veliko sredstev. Mislim, da je možno izboljšati prepoznavnost tudi zaradi formalne vključenosti različnih institucij, vključno z nacionalnimi parlamenti, ki naj bi sodelovali v procesu odločanja. Kljub temu ni nemožno, nemodro, če bi smatrali, da je Evropski usmerjalni sklad primerjalen oziroma neka primerjalna vrednost. Namreč tam traja ponavadi več kot eno leto, da speljemo celoten postopek. Na polskem nam je uspelo v štirih mesecih. V najboljšem primeru. In iz teh razlogov je po mojem mnenju pošteno, če rečemo, da bi prepoznavnost Evropskega socialnega sklada lahko povečali le, če bi izboljšali učinkovitost. In ključna beseda za celotno kohezijsko politiko je naslednja. K rezultatom usmerjen pristop je po mojem mnenju nujen. To gotovo ni nekaj novega, ampak mislim, da moramo nehati poročati o inputu, o tem, koliko sredstva je bilo vloženih, ali pa celo o outputu, koliko ljudi je bilo usposobljenih več časa in prizadevanj moramo posvetiti temu, kaj želimo doseči. In pri podeljevanju sredstev ne smejo biti vključeni politiki, podobno velja pri izbiri projektov. Politiki pa morajo biti bolj vključeni pri pričakovanih rezultatih. Prepoznavnost Evropskega socialnega sklada za civilno družbo ali pa za končne uporabnike zahteva, da ljudje vedo, kaj je bilo načrtovano ali doseženo s pomočjo tega sklada. Zato torej k rezultatom usmerjam pristop. Drugič, zlasti končni uporabniki potrebujejo enostaven dostop do visokokakovostnih storitev, ko jih potrebujejo. Poenostavitev je v tem primeru ključno vprašanje. Veliko je že bilo storjenega, da bi se položaj izboljšal, ampak Evropski socialni sklad še vedno velja za zelo zapleten in ne za uporabnike prijazno urodje. V majhnih in srednjih podjetjih ne radi zaprosijo za sredstva za svoje zaposlene, enostavno zato, ker menijo, da je to predrago in preveč, preveliko obremenitev. Na nek način sem že odgovorila na vprašanje, ali naj se uvajajo novosti, po drugi strani pa se zavedam, da je to veliki ziv. Celoten sistem se sedaj vrti okrog formalne skladnosti ter pravilnosti finančnih transakcij. Vprašanje je torej, kaj storiti. In vsi se moramo zavedati, da bo to zahtevalo povsem drugačen nabor orodij, kot so tiste, ki jih imamo sedaj. V mislih imam drugačno strokovno znanje, drugačni metodološki okvir in nova načela, tudi za revidiranje da bi izboljšali naše možnosti. Mislim, da potrebujemo institucionalne zmogljivosti. In, in najslabši možen primer bi bil, da bi uvedli novo raven administracije oziroma revidiranja in presoje. To bi pomenilo napačno filozofijo. Sedaj pa vidim, da sem je čas že iztekel, zato se bom kar tukaj stavila. Hvala lepa. Um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 Seveda moram reči, da bo zelo težko biti zelo kratki, zlasti za nekoga, ki zastopa sindikate. Mislim, da imate pred seboj tudi dokument, ki smo ga pripravili, ampak poudarila bi rada par stvari, ki so izjemno pomembne. Zlasti v kontekstu te zelo pomembne razprave, ki jo je sprožila komisija v zvezi s prihodnostjo kohezijske politike gre za socialno in teritorijalno kohezijsko politiko. Mislim namreč, da bo to vplivalo tudi na finančne perspektive 2013 in ravno zaradi tega v Zvezi evropskih sindikatov ponovno poudarjamo, da glede na to, da Lizbonska pogodba poudarja kohezijsko politiko je to potrebno okrepiti, kajti to je eden od stebrov Lizbonske pogodbe. Namreč zagotoviti solidarnost med narodi in različnimi ozemlji, tako saj piše v tem dokumentu. In v tej luči se je okrepila tudi uloga parlamenta v smislu spremljanja vseh faz in vseh posledic nove strategije. Druga stvar, ki jo želimo meniti, pa je gospodarska kriza, s katero se soočamo in vloga, ki jo imajo strukturni skladi z odločitvi Evropskega sveta. Še zlasti imamo v mislih Evropski socialni sklad. Celotno evropsko gospodarstvo je potrebno oživiti, pri tem pa se moramo nečesa naučiti iz preteklih odločitev in tudi iz ukrepov, ki so bili sprejeti. To seveda moramo upoštevati tudi pri sprejemanju predpisov prihodnje, zlasti kar zadeva Evropski socialni sklad. Kar pa zadeva sam Evropski socialni sklad, menimo, da bi bilo potrebno njegovo vlogo okrepiti, ne samo v proračunskem smislu. Vedeti moramo, da Evropski socialni sklad predstavlja eno tretjino vseh strukturnih skladov. Potrebujemo pa ga tudi za izvajanje strategije za poslovanje. Želimo poudariti našo zaskrbljenost. Nihče se več ne sklicuje na strategijo zaposlovanja, ki pa jo potrebujemo za uresničitev socialnih načrtov oziroma tako imenovane socialne agende. Tudi ta se je spreminjala s časom, potrebujemo več koordinacije na evropski, nacionalni, regionalni in na lokalnih ravneh. In v tem kontekstu bo v prihodnje potrebno sprejeti konkretne ukrepe, ne samo zato, da bi ustvarili delovna mesta oziroma delovna mesta, ki bodo bolj kakovostna, pač pa tudi zato, da bi delavci ohranili delovna mesta, tudi v tistih primerjih, kjer bi zaradi krize utegnili delavci ta delovna mesta izgubiti. To še zlasti velja za ljudi v Nemčiji, v Avstriji, ki so zaposleni za določen čas. Ljudje ohranjajo delovna mesta in se istočasno preusposabljajo. Obenem pa seveda moramo delovati skladno z Evropskim skladom za regionalni razvoj. Razmišljati moramo zelo poglobljeno in to počne parlament tudi z skladom za prilagajanje globalizaciji. Skratka, ti skladi in ti ukrepi se morajo med sebojno dopolnjevati. Ukrepi v okviru Evropskega socialnega sklada so preventivni, ko govorimo o prestrukturiranju, o selitvi proizvodnje. Po drugi strani pa so ukrepi v okviru globalizacijskega sklada bolj kurativne narave. Socialni partnerji morajo biti vključeni v celoti in to nas pripelje do partnerstva in do samega načela partnerstva, ki je po našem mnenju bistvenega pomena, da okrepimo to načelo. Ne samo, da ga vzpostavimo, ampak okrepimo. Potrebujemo jasno definicijo na evropski ravni, da ne bomo več govorili o nacionalnih praksah pač pa potrebujemo jasno definicijo partnerjev, kajti poleg socialnih partnerjev, ki imajo bistveno vlogo, prednostno vlogo in se ukvarjajo predvsem s socialnim dialogom, poleg tega je potrebno okrepiti tudi sam socialni dialog in to ne samo v smislu, da podpiramo socialni dialog kot tak in socialne partnerje z boljšimi zmogljivostmi, z dodatnim usposabljanjem. Potrebno je tudi izvajati odločitve, ki so sprejete v okviru socialnega dialoga. In tu vidim tudi ulogo Evropskega socialnega sklada. Ne bom sicer govorila o proračunskih zadevah, tu bi potrebovali še eno tako predstavitev. Na koncu bi samo nekaj več povedala o strateškem pristopu, ki ga podpiramo. Vendar le, če bodo socialni partnerji vključeni v odločanje, v določanje prioritet, tako tematskih kot tudi regionalnih. Poleg tega naj povemo, da smo proti načelu pogojevanja, ki ni bilo zelo jasno opredeljeno. Mi smo proti temu, da se uporabljajo sankcije in strukturni skladi, če ne bo upoštevan pakt za rast in stabilnost. Tu gre namreč za državljane, ki niso odgovorni za to, da niso bile spoštovane odločitve, ki bi jih morali spoštovati nacionalni organi. Opravičujem se, če sem govorila nekoliko predolgo. Euh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Liljane Volozinskis, ki je direktorica za socialne zadeve. Lepo prosim, poskusite se držati petih minut. E e, Hvala lepa. Mi predstavljamo Evropsko združenje obrti ter majhnih in srednje velikih podjetij. Omenila bi te zadeve poenostavitev in tudi vsebino tega novega pristopa, ki naj bi se mu reklo pristop, ki temeli na rezultatih. Obžalujemo to, da načelo partnerstva, ki je temelj Evropskega socialnega sklada, ni ustrezno vključeno To ne velja samo za evropsko raven. Na evropski ravni se lahko manj pritožujemo, na nacionalni in regionalni ravni se mi zdi, da niso vsi dovolj vključeni, ko gre za čim boljšo uporabo Evropskega socialnega sklada. Če želimo prepoznavnost, boljšo uporabo in boljšo absorpcijsko sposobnost, potem je socialne partnere potrebno vključiti na vseh ravneh in potrebujemo tudi upravljanje na več ravneh. In ravno zato bi vas radi spomnili na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti. Mi smo Evropskemu parlamentu že poslali nekaj predlogov, nekaj pripomb, ki smo jih že večkrat omenili. Želimo spremeniti samo kulturo upravljanja, želimo bolje vključiti socialne partnerje, želimo vzpostaviti trajen dialog in redno izmenjavo mnen. Ugotavljamo namreč, da da so države, kjer se Evropski socialni sklad najboljše uporablja, so to tiste države, kjer je partnerstvo institucionalizirano. Prav tako si želimo rednega pretoka informacij med glavnimi akteri in odgovornimi politiki. Zato želimo, da bi organizirali usposabljanje za strokovnjake Evropskega socialnega sklada, da tudi predstavnike MSP-jev, ki imajo včasih velike težave pri izkoriščanju sredstev Evropskega socialnega sklada. Tu so velike možnosti, ki bi jim omogočile, da ohranijo delovna mesta, omogočilo bi jim to, da zamenjajo delovna mesta, da imajo dostop do nehnega izobraževanja. Člen 5.3 govori o okrepitvi socialnega partnerstva. Ta člen je bil vključen ravno zato, da bi omogočili podporo in vzpostavitev zmogljivosti za partnerje v novih državah članicah. Mi želimo, da bi se to uporabljalo za vse države članice. Kajti predvsem majhne in srednje velika podjetja nimajo nujno dovolj zmogljivosti, da bi se lahko aktivno vključevala v Evropski socialni sklad. Zato želimo, da ta peti člen ne bi bil omejen zgolj na nove države članice. Ena od pomembnih kritik Evropskega socialnega sklada je prevelika zapletenost postopkov, prevelika togost pri finančnem upravljanju in ravno zato je nujno potrebno okrepiti upravno in finančno poenostavitev. Tako da imamo celo vrsto predlogov globalne subvencije po eni strani po drugi strani transferji med različnimi prioritetami v okviru operativnih programov. Prav tako želimo nek vademekum oziroma kodeks najboljših praks, ki naj bi se pripravil in ki bi določal tudi naloge posameznih akterjev, kako je možno izvesti simplifikacijo oziroma poenostavitev, potem socialni partnerji, finančni akteri, upravni akteri, vsi morajo biti vključeni, tako da si lahko pogledamo, kakšni so finančni postopki in jih tudi poenostavimo. Želimo si tudi, da bi Evropski socialni sklad podpiral strategijo EU 2020. Želimo, da se upoštevajo načela prožnosti in prožne varnosti. Ta naj se v celoti uresničijo. Upoštevati je treba ustvarjanje novih delovnih mest, potrebo po vse življenjem učenju, aktivna politika zaposlovanja. To je tisto, kar mi razumemo pod k rezultatom usmerjen pristop. Bo pa to zahtevalo radikalno spremembo načina razmišljanja na vseh ravneh odločanja, če želimo, da se bo ta nov pristop obnesel, potem potrebujemo kazalnike, s pomočjo katerih bomo lahko merili učinke Evropskega socialnega sklada na zaposljivost, na trg dela in na možnost, da ljudi potegnemo iz revščine. Spremeniti je treba tudi način razmišljanja vseh tistih, ki ocenjujejo projekte in upravljajo z njimi. In potrebujemo tudi usposabljanje za tiste, ki upravljajo s projekti in jih ocenjujejo. Hvala lepa. Um. Hvala lepa, tudi da ste bili tako zgoščeni pri temi, ki ni ravno lahka. Eh, tako, zdaj pa pride še predstavnik perifernih pomorskih regij Evrope, oziroma gospa Marijano je to. Hvala lepa za besedo. Najprej bi želela konferenco perifernih pomorskih regij predstaviti. Najlepša hvala za te uvodne besede. Uh, torej, eh, zahvaljujem se, da sem eh, tukaj v tem. Eh, v tej posebej, posebej ženski skupini tukaj predstavljamo 60 regij v Evropi in eh, zelo smo dejavni na vseh področjih, ki so povezana z gospodarsko in socialno ter teritorijalno kohezijo. Zato se odzivamo redno na dokumente, kakršno je strategija 2020, eh, kohezijsko poročilo in Eh, tudi druge dokumente v zvezi s eh, Evropskim socialnim eh, skladom in kohezijsko politiko v prihodnje. Ena od delovnih skupin v naši organizaciji se zelo dejavno ukvarja z socialnimi vprašanji, vprašanji mobilnosti, mobilnosti vprašanje zvezi s poenostavitvijo Evropskega socialnega sklada in veseljem je, da lahko predam besedo gospe Katrin Vesi, ki je podpredsednica regije Akitan in ki bo povedala nekaj več o našem delu. E še enkrat sem želela potrditi, da je naša regija pomemben kohezijski instrument Evropske unije, še zlasti v času krize. Treba je zagotoviti ustrezne kompetence in kompetence, ki jih zahteva tudi trg delovne sile. Gre predvsem za to, da se ustvarjajo nova delovna mesta za socialno ogrožene skupine oziroma da so ta delovna mesta dejansko tudi dostopna. Regija Kutanje podpira tudi smernice Evropske unije, o katerih pa podrobne ne bi spregovorila konferenca pa je v okviru Evrope 2020 prevelila tudi določene smernice in direktive, o tem smo govorili tudi gospod Šameni eh, iz Evropskega socialnega sklada in ugotovili smo, da so te ukrepi pri nas deloma že uresničeni tudi s podporo socialnega sklada. To je prav tako pomembno in zdi se nam pomembno, da se te instrumente uporablja. Ciljno naravnano uresničevanje eh, s posameznimi lokalnimi organizacijami se nam zdi prav tako pomembno, saj gre za doseganje integrativne eh, rasti, več zaposlovanja, še zlasti pri tistih, ki si želijo več eh, ob poklicnih eh, ukrepov usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Torej, resnično moramo te ukrepe spremljati od samega začetka izobraževanja pa vse skozi proces vseživljenjskega učenja. Uh, Eh, tako v podjetjih, katerih obstoj je eh, vse deloma ogrožen. To nekako ustreza tudi eh, nalogam, ki jih odprduje FSE. To so naloge, ki jih moramo obravnavati prednostno, ki jih moramo oblikovati tudi v smislu doseganja mobilnosti, še zlasti, ko gre za prostovoljnost, predložiti rešitev predlogu komisije v okviru petega kohezijskega poročila je vsebovalo predloge, predloge v okviru skupnega evropskega strateškega okvirja, v okviru partnerskih dogovorov o razvoju in investicijah. In tu so predvidene določene pogodbe, ki bi jih morali skleniti in pripraviti v sodelovanju s posameznimi regijami in v sodelovanju z socialnim skladom. Seveda treba sodelovanje tudi posameznimi partnerji uh, za doseganje posameznih. Uh, evropskih instrumentov, ki jih je treba medsebojno združiti. Seveda ne želimo, da bi Eh, šlo za zmanjševanje določenih eh, pravil, eh, leta se morajo namreč med sebojno dopolnjevati, zato je treba določila komplementarno dopolniti in še dodatno izdelati. Vse skupaj je odvisno od ciljno naravnanega pristopa in resnično se moramo vprašati, ali smo dosegli našo ciljno skupino, ali smo dejansko na terenu govorili z ljudmi, s katerimi smo morali upraviti razgovore, ali smo uh, dejansko prenesli sporočilo našega prebivalstva v tem smislu naprej, ali smo nagovorili njihove interese, njihove potrebe. Torej gre tudi za poenostavitve, ki so tukaj na tem področju nujne. Izdelali smo določene predloge in z njimi želimo um, prispevati k tem in podobnim razmišljanjem. Gre torej za prispevke za stabilno financiranje teh ukrepov in za vpliv tudi na davčni okvir teh organizacij. Tukaj smo izvedli določene kontrole v regijah in naša konferenca je v bistvu izpolnila cilje Evrope 2020, tako da smo poskrbili za vertikalno integracijo evropskih držav članic, pa tudi komisije, pa seveda tudi gospodarskih in socialnih partnerjev. To pomeni, da je treba v zaposlovalni strategiji na regionalni ravno, ravni zagotoviti reprezentativne organizacije, sindikate, ki jih je treba vključiti v ta dialog. To je nujno in tudi mreženje različnih regionalnih eh, mrež je potrebno, vključevanje teh mrež je potrebno za eh, v prihodnost usmerjeno strateško ravnanje Eh, ki prebivalstvo ponuja ustrezne rešitve za reševanje oziroma soočanje s krizo, ki seveda še ni popolnoma izvenila. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Koni Reuter. Za pet minut bomo se zdaj, sedaj dali besedo še socialni platformi. Na socialna platforma Eh, zastopa socialno, eh, civilno družbo in ni socialni partner. Torej, eh, zato so naši pogledi nekoliko drugačni od teh, ki so bili izraženi do slaj. Prvo, kar je potrebno jasno povedati, je, kakšen je namen socialnega sklada. Živimo v času vrčevalnih ukrepov, v času krize in pogosto slišimo, da se ustvarjajo delovna mesta, da gospodarstvo oživlja, to morda drži, ampak ko gre za trg delovne sile in številke, naža, te nažalost ne sledijo razvoju gospodarstva. In eh, to je morda poziv eh, tistim, ki se tega ne zavedajo. Študijo sindikata IG Metal je pokazala, da Eh, je med novo stvarjenimi delovnimi mesti 30 odstotkov začasnih eh, delovnih mest, eh, v 20 odstotkih gre za delo za omejen čas. In kakšna je vloga Evropskega socialnega sklada v teh časih? Ne gre za to, da se bodo socialni partnerji zedinili glede tega, kaj je potrebno narediti z socialnim skladom, ampak dejansko gre za vprašanje, kako nadomestiti sredstva iz držav članic, ki vse varčujejo in želijo sredstva iz Evropskega socialnega sklada eh, in ali eh, se bomo dejansko vrnili na to, eh, kar je bilo izglasovano tukaj v parlamentu in to je strategija aktivnega vključevanja in to je nekaj drugega, kajti tukaj to pomeni, da moramo najprej misliti na tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga delovne sile. Uh, Potrebno je torej razčistiti kohezijo med Evropsko strategijo 2020 in različnimi vodilnimi programi in pobudami. Najprej je tu platforma uh, o revščini. Uh, Eh, ali je to edino orodje za boj proti revščini ali eh, ima tudi ta svoje cilje. Kaj pa odnos med eh, skladi iz, med sredstvi iz Evropskega sklada in pobudo za nove prednosti in nova delovna mesta? Ali to pomeni podporo samo visokotehnološkim delovnim mestim ali je to namenjeno tudi nizko kvalificiranim del, delovcem, naprimer tistim v Franciji, ki imajo peto ali šesto stopno? Vprašanje je, kako pristopiti k tem ljudem in kako kako se lahko usmeri sredstva iz socialnega sklada tudi v ta namen. E, vedno znova pa se zastavlja isto vprašanje v zvezi z poenostavitvijo postopkov. V 80-ih in 90-ih letih, ko sem delal v Franciji, sem se veliko ukvarjal s tem in eh, vedno znova sem obupal zaradi administrativnega bremena, ampak očitno bi moral eh, takrat narediti več, kajti danes, 20 let kasneje, imamo še vedno enake težave in še vedno govorimo o upravnem bremenu. Obstaja obstajajo težave na upravni strani, obstajajo težave na finančni strani in verjetno, kot smo menili, druge obstaja potreba potem, da razčistimo, kakšne dele so financiranje, kajti vemo, da imajo nekatere države članice zaradi varčevalnih ukrepov težave pri sofinanciranju uh, programov, ki jih podpirajo eh, sredstva socialnega sklada. Eh, tu so nevladne organizacije, ki omogočajo prekvalifikacijo in izobraževanje, ki jim tudi manjka sredstev in tega se je potrebno lotiti. Vprašanje je torej, eh, kako razumeti ne samo namen, ali gre samo za poklicno izobraževanje, ali za poklicno usposabljanje, ali gre samo za ustvarjanje delovnih mest, ali tudi za socialno vključenost. Eh, poleg tega pa je potrebno razčistiti tudi odnos med eh, sredstvi, ki naj bi jih imele države članice in Evropskim socialnim skladom gre tudi za vprašanje vključevanja drugih partnerjev poleg socialnih partnerjev, kajti glede na socialno realnost v različnih državah članicah Evropske unije, eh, eh, Vemo, kakšne so pač razmere in vemo, kako tesno je tukaj eh, to povezano tudi z ravnjo revščine. In pa še v zadnjih sekundah, ki so mi ostale, naj rečem, da se je potrebno vrniti tudi na razpravo o tem, kaj pomeni na rezultatih temelječ pristop. Eh, vemo, kako eh, zmanjšati število brezposelnih, kako se lotiti statistik, ampak dejansko vprašanje je, kako ljudi vrniti na delovna mesta. In veliko je ljudi, ki potrebujejo več kot zgolj neko usposabljanje, potrebujejo neko socialno spremljanje, socialno podporo in vprašanje novih. Eh, znan eh, je pogosto povezano z jezikovnimi znanji, z medkulturnimi znanji. In eh, če je kaj, čemu resnično nasprotujemo, je, da se uporabijo sredstva eh, Evropskega socialnega sklada kot sankcijsko orodje, kajti na ta način bi dvakrat kaznovali tiste, ki so najbolj ogroženi, najbolj odaljeni in izključeni iz trga delovnega, delovne sile. Razčistiti moramo torej, kakšen, kakšna je vloga Evropskega socialnega sklada, kakšna je vloga eh, poklicnega izobraževanja in usposabljanja eh, in razčistiti moramo, kdo naj bo vključen v razpravo o prihodnosti tega sklada. Tu je, ima svojo vlogo socialni, sklad, eh, torej socialni partneri, nedvomno pa morajo biti tu upleteni tudi druge organizacije, ki bodo povedale, kakšne so potrebe, kajti te organizacije to zelo dobro. Uh,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 Najprej bi želela se zahvaliti pri kolegici Elizabet za pripravo tega, te javne predstavitve, za to, da je povabila strokovnjake z različnih področji, ki so z nami delili svoje izkušnje z Evropskim socialnim skladom in jih tukaj predstavili. Zahvaljujem se tudi strokovnjakom za svoje za njihove zanimive prispevke, mislim pa, da so določeni eh, elementi, ki tukaj manjkajo, a so po mojem mnenju pomembni. Govorili ste o učinkovitosti izrabe ali rabe eh, Evropskega socialnega sklada in kako jo je treba izboljšati, ampak ni bilo povedano, kako to storiti, kako učinkovite uporabiti eh, instrument Evropskega socialnega sklada. In kako zagotoviti ustrezen nadzor nad trgom delovne sile. V preteklosti sem na tem področju res videla izjemne stvari, bila sem na Danskem in v Nemčiji in videla, kako se da poskrbeti za to, da je izobraževanje uslužbencev in njihovo usposabljanje resnično povezano s potrebami trga delovne sile. Torej, mislim, da tukaj še določene stvari manjkajo, potrebujemo rešitve, da bi te stvari lahko izboljšali. Pred nekaj tedni sem bila naprošena, da izdelam priporočila na to temo in jih predložim v moje regiji. Prihajam iz mm, polske regije, ki je med vodilnimi, kar zadeva uh, rabo eh, sredstev Evropskega socialnega sklada in izhajam v bistvu eh, iz tega, da je treba vzpostaviti platformo, ki bo tudi dijakom in študentom nudila pripravo eh, po njihovem izobraževanju, ko se bo to zaključilo, torej v neko prakso v podjetjih in organizacijah, kjer se bodo pripravili na bodoče delo na upravljanje nalog v teh podjetjih na tem področju, bi seveda potrebovali ustrezne izobraževalce, mentorje, ki vedo, kaj podjetja v teh regijah potrebujejo in ti bi lahko potem predvideli ustrezna izobraževanja, usposabljanja, da bodo ti dijaki študenti, ko bodo dosegli in imeli svojo diplomo, dejansko tudi dobili delo ali eh, delovno mesto. Govorili ste o koriščenju sredstev sklada in kar zadeva koriščenje sredstev iz eh, regionalnih razvojnih skladov. Tam gre bolj za vprašanja in programe povezane z infrastrukturo. Eh, gre za spremembo mentalitete, eh, ki jo je treba doseči tudi v moji državi. Torej najprej je treba izdelati projekt, da bi kasneje za ta projekt dobili sredstva torej ne dobimo enostavno sredstev in potem šele začnemo delati načrt, kako jih bomo porabili. In ko je enkrat denar podeljen, eh, zagotovljen, je potem treba projekt eh, dejansko hitro izvesti. Pri tem skladu pa so stvari nekoliko drugačne. Pri EFS-u je treba projekt izdelati, projekt dobi dodeljena sredstva in šele potem je treba iskati končne uporabnike ali definirati končne uporabnike, pri katerih se bo stvar dejansko lahko tudi uresničila. To ni vedno najbolj učinkovit način, kajti končni uporabniki ali upravičenci niso nujno vključeni v izdelavo načrtov in ni nujno vključeno tisto, kar je njihova dejanska potreba. Torej obstaja več primerov, kako najti in definirati te končne upravičence ali uporabnike. In uh, smisel koriščenja sredstva Evropskega socialnega sklada so to primarno podjetja, ne pa uh, končni uporabniki v smislu fizičnih oseb. Zato je treba razmišljati, razmišljati tudi o tem vprašanju, kako lahko podelimo ali se podelijo sredstva v okviru določenega projekta, če vidimo, da je 25 odstotkov sredstev uh, šlo v upravljanje, samo 10 pa recimo v nakup določenih materijalov. To razmerje uh, je treba spremeniti. To je bilo moje opažanje in želela bi prav tako tudi vedeti, kako na to gledajo strokovnjaki. Ja, vseeno bi vas prosila, da postavite konkretna, direktna vprašanja. Še bo časa za razpravo o teh stvareh, ampak danes gre bolj zato, da postavimo direktna vprašanja našim gostom, gospa Šruder. Hvala lepa. Hvala lepa tudi še enkrat tistim, ki so prišli sem, čeprav so bila predavanja relativno kratka. Mislim pa, da je pisni input prav tako pomemben in dobro je, eh, če je ta input nekoliko daljši, saj gre za težko delo, ki ga bo treba opraviti v prihodnosti. Želela pa bi izpostaviti naslednje točke. Prvič. Zdi se mi zelo pozitivno, da je ta princip partnerstva postavljen v sredino in ne drži, da to velja samo za določene države članice. Velja za vse države članice, je obvezujoče in sicer z vsemi točkami, ki so navedene v členu 5. Poleg tega obstajajo zelo pozitivni primeri v zvezi s tem in eh, bili so tudi uresničeni in to uspešno uh, in partnerji so bili deležni tudi ustrezne finančne in materialne podpore, da to partnerstvo lahko izvajajo. Ampak seveda pa obstajajo tudi primeri, kjer to ne deluje in tam seveda prosim za to, da se s tistimi poslanci iz tistih držav članic povežete, kjer stvari ne delujejo, ne funkcionirajo in naredite določen pritisk na države eh, članice, da se te zadeve uredijo. Uh, Na tem mestu moramo reči, da se nam zdi to partnerstvo pomembno, točno vemo, kaj je treba izboljšati, ampak seveda na ta način, da bo to na evropski ravni spremljivo za vse, kar zadeva usposabljanje. Mislim, da stvari lahko vnesemo v proračun, kar zadeva uh, pripravo novega finančnega obdobja. Je to pač cilj, ki po mojem mnenju je možen in realno spremljiv in uh, obstaja za to določen prostor, ki je na voljo. To ni nič novega, torej gre za to, da je ta zadeva bolj ali manj jasna enotna definicija, kakšna bi na, naj ta bila, to bi me seveda zanimalo, kajti zdi se mi težavno, če moramo na eni strani zagotoviti decentralizirane učinke, ne moramo imeti mm, definicije, enotne definicije, ki bo delovala omejevalno. Če imamo nove teme in želimo uresničevati nove cilje, se moramo držati tudi teh ciljev in to je razlika med EU 2020 in prejšnjimi programi, kajti gre za to, da je eh, boj zoper brezposelnost neka nova točka, ki je bila tukaj vnešena, vnesena in eh, države članice so mogoče v preteklosti rekli, da to ni evropska kompetenca, zato to ne sodi v ta seznam. Dobro se lahko spomnim, da je bil to maksimum, ki smo ga takrat lahko dosegli, predtem pa mogoče niti ne bi prišli do te ravni in zato bi me zanimalo, kaj to pomeni za partnerstvo. Torej, pravzaprav potrebujemo nova partnerstva, ki bodo imela in izpolnevala nove naloge. Zato bi želela vedeti, kakšni so vaši konkretni predlogi, Eh, ki so uporabni na celotni evropski ravni in seveda ne omejeno samo na določen nacionalni okvir. Potem pridemo do kondicionalnosti. Mi imamo predlog komisije, imamo tri kondicionalnosti, spregovorili pa smo samo o eni, to je makroekonomska. Mislim, da ne bomo dosegli potrebne večine v parlamenti, če ne bomo upoštevali še drugih dveh, ki sta po mojem mnenju prav tako zelo dobri kondicionalnosti ali stoppen müssen, um Strukturfonds zu haben, was ihre Gesetzgebung. Seveda v povezavi z relevantnimi zakonodajnimi okviri. Ali so relevantna, ali imajo ustrezen sistem, podporni sistem, ki bo zagotavljal njihovo eh, implementacijo. In taka in podobna vprašanja, tukaj bi me prav tako zanimalo, kakšna je vaša pozicija. Poleg tega ste veliko um, omenjali globalni rob. V, veliki, v velikem številu držav eh, ta obstaja, v nekaterih pa tudi ne. Zdaj obstaja že v bistvu druga linija sprejemanja eh, posameznih ured in jasno je, da določeni instrumenti niso bili eh, izkoriščeni. Kako bomo torej dosegli, da bodo države članice s eh, svojimi eh, možnostmi to izkoristile, kajti za to obstajajo dobre možnosti in eh, vzor za to so tudi članice, v katerih to deluje? Torej, države članice morajo to izkoristiti zdaj, tako da bomo v naslednji uredbi v stvar ustrezno lahko ponovno zapisali. Ampak pravzaprav ni do zdaj padla še niti ena beseda, kaj je treba na tem področju iz, izboljšati. Kajti v globalnem smislu se mi zdi dobro in, in tudi dovolj fleksibilno, da je omogočena konkretna uporaba eh, tega instrumenta. Zato uh, bi tudi tukaj želela ustrezen odgovor. Gospa Kinga. Najlepša hvala, hvala za predstavitve. Mislim, da se strinjamo, da je šlo za koristno urodje v krizi, kar zadeva eh, preprečevanje še večje brezposobnosti po eni strani. Ravno tako se lahko strinjamo, da ta dvojni cilj podpiranje zaposlovanja in tudi podpiranje socialne integracije tistih, ki so oddaljeni od trga delovne sile, je nekaj, kar je potrebno ohraniti tudi v nas, naslednji finančni perspektivi. Bi pa želela omeniti nekaj vidikov in zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Uh, torej, v kolikšni meri bi to lahko podprli in v kolikšni meri bi to bilo mogoče vključiti med prednostne naloge Evropskega socialnega sklada. Ko smo uh, se ukvarjali z uh, skladom za mikrofinanciranje, uh, Eh, smo rekli, da je element usposabljanja tukaj zelo pomemben, gre za priprave tistih ljudi, ki nimajo nikakršnih izkušenj eh, s podjetništvom, gre za pripravo teh ljudi in spremljanje teh ljudi preko določenega obdobja, ko postajo podjetniki. Uh, v različnih državah eh, vidimo, v kolikšni meri Evropski socialni sklad eh, služi eh, temu cilju in kako gledate na to? To je moje prvo vprašanje. Moje naslednje vprašanje je, ko govorimo o vseživljenjskem učenju, običajno govorimo o starejših, ki se udestujejo vseživljenjskem učenju, vendar mislim, da če vseživljenjskem učenju, upoštevamo tudi potrebe po eh, zgodnjem eh, razvoju. Eh, če pomislimo na otroke, ki prihajajo iz zapostavljenih družin, iz slabih okoliščin in so potem kasneje zelo uspešni. Torej mislim, da je ta razvoj v zgodnjih letih življenja tudi nekaj, kjer bi lahko bil Evropski socialni eh, sklad koristen. Zanima me vaše mnenje glede tega. Ko smo govorili o Evropski strategiji za Rome, eh, um, smo večkrat slišali, da so prva leta šolanja pravzaprav že prepozna, da takrat je težko zagotoviti, da bodo otroci dejansko uspešni kasneje na trgu delovne sile. In pa še moje tretje vprašanje, v kolikšni meri mislite, da lahko Evropski socialni sklad podpira Evropsko strategijo za Rome, ki jo v parlamentu pripravljamo? In ki jo boste kasneje obravnavali tudi komisija in svet. Najlepša hvala. Eh, madam Bauer, pri madam Cimer. Madam Bauer. Gospa Bauer in potem še gospa Cimer. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem za informacije, ki ste nam jih predstavili. Te so bile zelo koristne za nas. Še posebej zdaj ko eh, delamo tudi še na eh, drugem poročilu, ki govori o težavah pri eh, črpanju. Vemo, da eh, prihaja do težav na tem področju. Nekateri kolegi in kolegice upozarjajo, da se pogosto dogaja naslednje. Eh, pomoč in podpora ne doseže tistih, ki jo najbolj potrebujejo. Tukaj imamo v mislih eh, revne regije, majhne vasi, mala in srednje velika podjetja ne dobijo niti ustreznih informacij. Eh, zato vas sprašujem, po vašem mnenju, eh, kakšne so priložnosti, da bi izboljšali eh, kapacitete za črpanje? Hvala. 起码。 Ja, vielen Dank für die, die Beiträge. Ja, hvala lepa za te prispevke. Tudi sama bom kratka, saj se z večino tega, kar je bilo rečeno tudi strani članic, članov, strinjam. Predstavitve mislim, da so jasno pokazale, da je pravzaprav trenutno odprtih in nastalo še več novih vprašanj, kot jih je bilo do sedaj v razpravi sploh rešenih, kar poraja pomisleke, je to, da skoraj vsi, razen nekaj izjem, so predstavili svojo konkretno skupino, za katero smatrajo, da ji pripadajo. In zato se mi v tej zvezi poraja tudi vprašanje, ki bi jih bilo potrebno odgovoriti, do katere mere je treba ta partnerstvo ali to partnerstvo razširiti. Kajti mislim, da ne zadostuje več, da določeni skupini ljudi rečemo, zdaj za to konkretno skupino ljudi eh, zastopam njihove interese in v prihodnjih programih kohezijskih in strukturnih skladov želim biti upoštevan, ampak družba nekako deluje širše. Treba je razširiti tudi ta pogled in vključiti tudi druge. In zato je po mojem mnenju na nek način manjkalo, ko je tudi Koni Reuter govoril o potrebnih ciljih, ki jih je treba definirati eh, v zvezi s skladom, je manjka torej pristop drugih kaj torej vi razumete pod tem partnerstvom, kaj na Evropski socialni sklad v prihodne zagotavlja, izvaja, kaj vi razumete pod pojmom social inclusion ali socialno vključevanje. Nekako sem imela občutek, da sem izpovedanega slišala, da naj bi sklad v prvi liniji služil temu, da, da, da bi se zaposlenim ali tisti, ki trenutno niso zaposleni, pa se morajo tukaj ustrezno prilagajati zahtevam trgodela, uh, da bi tukaj nudili postrez, ustrezno orientacijo, podporo in pomoč pri doseganju teh ciljev. Če bi to storili in to zagotovili, bi po mojem mnenju, in seveda me zanimajo vaše izkušnje na tem področju, ampak menim, da bi že zdaj programi, ki že delujejo in ki se zdaj že izvajo, sicer mogoče v manjšem merilu, našli ustrezno bazo oziroma več ne bi naprej morali, eh, mogli obstajati in bi se še bolj oddaljili od pojma oziroma cilja socialne vključenosti. Upozorila bi tudi na zasedanje EPSKO-ja v preteklem tednu, kjer so bile prav tako podane ocene, da gre izhajati iz tega, da bo revščina, ki je bila zapisana v strategiji 2020, da cilji v tej zvezi in v tem kontekstu niso več dosegljivi. Torej, predstavniki EPSKO-ja že danes mislijo, da te cilji niso več dosegljivi. Kaj torej pomeni to za Evropski socialni sklad in njegovo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 zagotoviti regionalno avtonomijo za koriščenje sredstev ali naj bo to dejansko ciljno naravnano in namensko vezano na strategijo Evropa 2020. To je bilo pod ena, pod dve. Nivo ali raven avtonomije v primerjavi s sredstvi EFRE. Ali torej pomeni, da želimo avtonomijo ali naj bi predvideli globalno unijo za ta sredstva, v, kateri, v, katere, v katero bi vključili oba sklada in tretja opomba, tudi o tem je že bilo govora, kako pomembni, pomembna so vprašanja odeleženih socialnih partnerjev. Kaj menite o današnjih določilih Ali mislite, da moramo pri tem še naprej ustrajati oziroma kaj bi lahko tukaj izboljšali? Seveda obstaja en del z Evropske uredbe, pa obstajajo tudi nacionalni, nacionalna določila in to je treba ločiti in vedeti, na kateri ravni bomo zastavili naše zahteve. Četrtič, vprašanja glede Eh, ugotavljanje samih rezultatov. Kako bomo ocenili te rezultate? Kako jih bomo ocenili pravilno? S katero metodo? Kaj bomo sploh ocenjevali? Število ustvarjenih delovnih mest, število ljudi, ki imajo zdaj nasmeh še na obrazu, prej pa ga niso imeli. Kako bomo to vrednotili? In kaj bomo s tem pravzaprav kako bomo podali ustrezno oceno, s katero bo zadovoljno tudi računsko sodišče. In še zadnje vprašanje, ki posega v to, kar je rekla gospa Cimer. Lahko rečemo, da je da strategija Evropa 2020 eh, nima dovolj sredstev in zato je treba sredstva za eh, uresničevanje te strategije optimirati. Ampak kaj je treba dejansko spremeniti? v namenski vezavi sredstva Evropskega socialnega sklada je že potekala diskusija o tem, o ali je uh, sposobnost zaposlovanja dovolj, ali gre tudi za druge cilje, ki so tukaj potrebni in je potrebno njihovo doseganje in uresničevanje. Evropski socialni sklad bi se moral tukaj v ta proces vklopiti že prej in Zadnje vprašanje, res jih je veliko, oprostite, ampak niste veliko krat tukaj in to je pomembna tema, torej res zadnje vprašanje, ki se nanaša na sredstva sklada za regionalni razvoj, pa tudi na to, kar je že bilo povedano in sicer sledeče. Včasih imamo vtis, da ti evropski skladi pravzaprav mobilizirajo gospodarske mreže in krogotoke, ki jih nekatere članice Evropske unije, ki nekatere članice Evropske unije postavlja v privilegiran položaj. Veliko krat je bilo to omenjeno v pogovorih z menoj, torej bolj ali manj se nanašam na eh, sredstva eh, za regionalni razvoj, ampak gre za neke projekte, ki so sposobni predobiti financiranje, ampak podjetja, ki to infrastrukturo dejansko gradijo, prihajajo iz drugih držav. Torej, takih sredstev ta podjetja dejansko niti ne potrebujejo. Ali mislite, da je ta problem prisoten tudi pri Evropskem socialnem skladu ali se vam zdi, da ta problem tukaj dejansko ne obstaja? Torej, to je bilo vprašanje, ki sem ga želela postaviti gospod Moran ampak eh, upam, da še tudi dovolj časa za odgovore. Ja, seveda so pomembni odgovori. Dodala bi še nekaj, kar je po mojem mnenju prav tako pomembno. Imamo evropsko, nacionalno in lokalno politiko zaposlovanja. Kako lahko preko Evropskega socialnega sklada zagotovimo ali dosežemo koherentnost teh treh ravni pri uresničevanju skupnih ciljev. Ja, potem pa kar po vrstnem redu. Gospa Macine Šalevska, prosim lepo. Me, because, okay. Lahko govorim polsko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 kondicionalnosti in o projektih, ki jih to zadeva. Na tem mestu bi rekla, da je za združenja delodajalcev to nespremljivo. Če želite, da, sredstva, da se sredstva očikovito porabijo, potem seveda morajo biti določeni pogoji, ki jih je treba za pridobivanje leteh izpolnjevati. Recimo, podpora brezposelnosti mora biti učinkovita, tudi eh, rezultati morajo biti merljivi, da bi na koncu lahko rekli, da je bil cilj dejansko tudi dosežen in uresničen in da je denar prispel tja, kjer je bil dejansko potreben. To je za neko razumevanje in učinkovitost projekta nujno potrebno. Potem na polskem je tako, da je sofinanciranje odvisno od doseženih rezultatov. To pomeni, da če smo se sporozumeli o tem, da bomo v določen projekt vključili določeno število udeležencev, pa tega števila nismo dosegli, dobimo posledično manj denarja ali manj sredstev. Pri tem seveda lahko govorimo, da je to nek določen pogoj, ampak po drugi strani seveda ni tako enostavno. Gre za to, da se sredstva porabljajo po številu udeležencev. Ampak naknadno se ne preverja, kaj so ti ljudje s svojo doseženo izobrazbo dejansko dosegli. Potem pa še vprašanje učinkovitosti. Tudi tukaj lahko vzpostavimo med seboj na povezavo, vendar pa je to v veliki meri odvisno od vprašanja, kako definiramo rezultate. In to je seveda treba storiti na začetku. Kot rečeno, nimam enostavnega odgovora, o tem smo govorili in postavili ste mi vprašanje in hoteli ste vedeti, kakšen doseg mora imeti sklad. Tudi o tem lahko razpravljamo. Najučinkovitejše metode so seveda tiste, ki ljudem omogočajo, da svoj položaj izboljšajo dolgoročno rekla pa bi, da se ne strinjam s tem, če nekdo pravi, da so socialni izdatki, ki jih države članice ne morejo pokriti, da naj se ti krijajo iz sredstva Evropskega socialnega sklada. To bi bilo kot, če bi vstopili v vlogo nacionalnega proračuna. In mislim, da sredstev Evropskega socialnega sklada ne gre uporabljati v tem smislu ali v ta namen. V tem smislu bi seveda trpela tudi trpelo tudi načelo transparentnosti. Za mlada podjetja, za mlade projektnike je treba ustvariti ustrezna orodja, s katerimi bi leti lahko financirali svojo začetno dejavnost. Veliko držav ima tukaj zelo zanimive izkušnje, kajti takšne subvencije in pomoči so se večinoma izkazale za zelo pozitivne in dobre in je to eden od, izmed najbolj razširjenih instrumentov. Torej, gre za podporo ljudi, posameznikov, podjetnikov na začetku njihove poslovne poti. Še na eno vprašanje bi odgovorila. Tukaj je šlo za kapacitete. Mislim, da ne gre tukaj za problem Evropskega socialnega sklada. Mogoče seveda obstajajo posamezniki, ki ne vedo, kako optimalno porabiti sredstva, ampak pravzaprav stvari potekajo relativno dobro. Denar se hitro porabi, sredstva, ki so dodeljena, ampak to v bistvu ni glavni namen zadeve. Gre za to, da denar pride do končnih uporabnikov. Ja, seveda moramo priti še do druge diskusije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 kako lahko podamo ustrezno oceno na trgu delovne sile, kako lahko sploh podamo neke temeljne definicije. A lahko nekdo to izvede? No, eh, tu ne gre za eh, srednje in dolgoročne ukrepe, gre za spremembe na trgu delovne sile na nacionalni, pa tudi lokalni in regionalni ravni, kajti uh, ker gre predvsem za eh, regionalno dejstvovanje, je potrebno pojasniti, kakšna partnerstva potrebujemo. Partnerstva, ki so se izkazala, da delujejo s socialnimi partnerji, z javnimi oblastmi, z organizacijami. To je sektor, ki je ključnega pomena za eh, trg delovne sile. No, tukaj ne želim ponovno izumljati tople vode. Gre predvsem za partnerstvo javnih oblasti, eh, socialnih partnerjev, eh, organizacij in ustanov, ki eh, prispevajo k boljšim kvalifikacijam. Težava v tem trenutku ni to, da potrebujemo nova partnerstva. Težava je v tem, da je v nekaterih državah članicah potrebno ta načela razčistiti, ker so izključena, naprimer Romunija in eh, obstaja tudi primer iz drugih držav. Eh, tam klasična partnerstva ne obstajajo in eh, obstaja do, prihaja do zmede glede eh, sredstev, ki so na voljo v socialnem skladu in drugih sredstev, ki so na voljo za usposabljanje in podobno. In pa še vprašanje, kako oceniti eh, uspešnost porabe sredstev. Eh, vprašanje je seveda, koliko ljudem smo zagotovili kakovostna, stabilna delovna mesta, potem pa je tu še en dejavnik, socialni dejavnik. In tukaj razvijamo kazalnike Eh, gre za to, kako ponovno aktivirati ljudi. Veliko dela je potrebno opraviti in tega ni mogoče takoj izmeriti eh, v obliki eh, novega delovnega mesta, kaj ti. To je pogosto zelo tvegano. Govorimo o Evropski strategiji 2020, govorimo o platformi proti revščini, napredujemo ampak danes se osredotočamo samo na sama delovna mesta, na rastno stvaranje delovnih mest. Ne razmišljamo toliko o tem, kako ljudi ponovno pripeljati na trg delovne sile in eh, kako zagotoviti ustrezne naložbe. Hvala lepa in želimo vam uspešen, uspešno preditev, uspešen dogodek. Gospa Klotenah Tagal. Ce serait intéressant qu'elle écoute la position de la CES. Donc ce n'est pas. Euh, Preden gospod Reuter odide, bi bilo eh, zanimivo, če bi prisluhnil tudi še nam. Vse smo partnerji in se naj ne bi med sebojno bojevali. Malo bolj resno. Mislim, da se ne bojujemo na različnih bojiščih. Seveda. je, je treba poskrbeti tudi za tiste, ki so najbolj zapostavljeni, ki so najbolj revni, ampak obstajajo tudi sindikalne organizacije, ne vse, ampak tudi take, ki skrbijo za te skupine ljudi. In to je naš slogan, skupni slogan mogoče. To ni danes bilo postavljeno v ospredje, ampak vsi se zavzemamo za to, da ljudi spravimo iz revščine in k temu sodi tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Ti ljudje potrebujejo ustrezne humane delovne pogoje, delovno mesto, ki zagotavlja take pogoje. In seveda pri tem ne gre pozabiti tudi na to, da obstajajo tudi revni delojemalci. Tudi zopr to se moramo ustrezno zauzemati v različnih državah članicah. To pomeni, da je boj zopr revščino pomemben eh, in da mora biti ta boj izbojevan tudi na delovski ravni. Seveda tako Evropski socialni sklad kot tudi drugi strukturni skladi morajo biti uporabljeni za uresničitev Evropske strategije 2020, ampak vprašanje je, kakšna strategija je to sploh za nas, za integrativno rast ta mora biti okrepljena. Ne gre samo za inicijativo na področju zaposlovanja, ampak tudi za, kot rečeno, boj z operarjevščino, ki ga treba tukaj upoštevati za uresničevanje ciljev sveta do leta 2020, zmanjšati revščino za 20 milijonov, na 20 milijonov. To so stvari, ki so težko dosegljive, potrebujemo pa razpravo, potrebujemo ustrezno financiranje in treba je reči, da je to treba spraviti v povezavo s strategijo 2020 in vključiti vse partnerje, tako postopke odločanja, postopke definiranja te strategije, nadalje pa tudi ne smemo uvesti omejitve in se omejiti samo na integrirane smernice. Kajti potem nam nič več ne ostane od te strategije. Ni več odločitev, ki bi bile potrebne. Ekofin bo sprejel vse nujne odločitve in ne več svet za zaposlovanje in socialne zadeve. Seveda obstaja ta direktiva, ampak obstajajo tudi jasne prioritete, za katere se treba zauzemati, ki jih je treba tukaj ustrezno integrirati in ki so v povezavi z evropsko politiko zaposlovanja politiko integracije, ki je povezana med drugim tudi z enako obravnavo delojemalcev. Kajti, ko inicijativa vsebuje tudi cilje enako, enako vredne obravnave, čeprav se vedno znova ocenjuje, ta cilj vedno znova ocenjuje drugače, in ugotavlja, da smo tukaj nekoliko nazadovali. Zato smo tudi podali predlog v okviru razprave Eksante. Smo predlagali, da naj bodo določeni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati in upoštevati, da naj bi veljale neke določene dodatne zahteve. Zakaj pa ne tudi eh, načelo enake obravnave? Prav tudi tukaj bi, bilo, bi naj bila dana možnost za koriščenje sredstev, ki so na voljo. Ta razprava še ni zaključena. Sedaj počasi o tem razpravljamo tudi v naših diskusijah. In še nekaj je pomembno. Seveda obstaja neka določena avtonomija sklada za evropski regionalni razvoj. Vendar je treba stvari boljše koordinirati, ne samo skladno za regionalni razvoj, temveč tudi z drugimi, ki izvajo evropske politike. Razprave so potrebne, da bi s partnerstvom, z skladom za evropski regionalni razvoj in s predstavniki evropskih delodajalcev dosegli to, da bomo načelo partnerstva zapisali tudi v uredbo. Kajti v skladu EFRE ni tri delnega posvetovanja. Seveda bi o tem še lahko gov dolgo govorila, ampak bom kratka. Veliko moramo postoriti na tem področju. Stvari dejansko so nekoliko nazadovale in obstaja, pravzaprav ne obstaja več nek skupen interes, ampak potrebujemo globalno, globalni povzetek za vse regijo, za vse regije interes nekako uh, izginja. Ja, se pravičujem, zdaj vas moram prekiniti, kajti imamo še tri minute za preostale goste. Tega ne moramo tako storiti. Uh, oprostite, da sem vam enostavno vzela besedo, ampak resnično bi vas prosila, da odgovarjate telegrafsko. Trg delovne sile je kar zadeva Evropski socialni sklad, seveda osrednjega pomena socialna vključenost eh, in povezanost s kompetencami, ustvarjanje delovnih mest strani MSP-ja, vse življensko učenje, seveda pa tudi učinkovito izobraževanje in usposabljanje od mladih, od malih nog. In pa še zadnji element, želimo komplementarnost, sinergijo in v nadaljevanju seveda tudi. nacionalno avtonomijo. Potrebujemo pomembne prioritete, pa tudi fleksibilnost za regije. Ja, strategija 2020 temu pravzaprav ustreza. Čisto na kratko, Mi smo prišli sem, dejansko s vsemi izkušnjami, ki smo jih dobili na terenu in ki jih želimo unesti v to razpravo in dobro bi bilo, da bi se z vami lahko še dlje časa pogovarjali. Torej, k preteklim dogodkom glede nadzora potreb na, na trgu delovne sile, treba je ustvariti dostop do ukrepov izobraževanja in usposabljanja tistim, ki so od trga delovne sile najbolj oddaljeni. To velja za poklicne kroge, za sodelovanje s socialnimi partnerji in tudi posameznimi podjetji. Evropski socialni sklad, torej mi to vidimo kot trikotnik. Tukaj imamo javni dostop, na drugi strani pa posamezna področja in na tretji socialne partnerje in podjetja. Torej z vsemi temi tremi je treba sodelovati. Treba je pogledati naprej, poklice prihodnosti, tako imenovano zeleno rast. Treba je veliko izobraževati in potrebno je delati tudi s potrebami posameznih področji. Kar zadeva Kvitanijo, jo je doletel jo je doletelo hudo neurje, ki je povzročilo veliko škode in treba si je postaviti vprašanje, kaj bomo sedaj lahko storili z viri, ki so tukaj na voljo. Torej, delamo na novi tehniki gradnje, lesene gradnje, gradnje z lesom. In tukaj uveljavljamo ta preomenjeni princip trikotnika. Potem smo govorili še o neki drugi možnosti. Nikoli ni za ljudi pravzaprav prepozno. Eh, ampak eh, raje rečem nova priložnost kot druga priložnost. V politikah si želimo, kar se da možno, ustvariti ustrezne pristope. Tudi pri neuspešnem šolanju, recimo, gre za to, da imamo neka dolgoročna delovna mesta, da se ljudje lahko orientirajo, da se jih orientira in usmeri tja, kjer obstajajo potrebe. Tudi tukaj se že nekaj dela, Eh, tukaj sem predstavnica občine v območju, kjer imamo 40-stotno brezposobnost mladih. Tudi ti instrumenti so zelo pomembni in eh, resnično želimo poseči v vse člene te verige. Govorili ste tudi o smeri, v katero naj bi šli, o mislim, da je tukaj pomembna zmogljivost ali kapaciteta inovacij na tistih mestih ali močih, kjer je to najbolj potrebno. Inovacijske kapacitete, eksperimenti, vse to je tukaj pomembno. Vse moramo preizkusiti, kar nam je na voljo in mislim, da je tukaj še možnost za skupno preverjanje. Najlepša hvala. Vidim, da ste zelo angažirani, tudi v lokalnem smislu, ampak prav tako se moram jaz držati pravil, ki za me veljajo v tej hiši. Čisto na kratko še končna beseda, na minuto vam bom vzela. Opomnila bi samo še na to, da potem, ko smo zdaj slišali ta dva partnerja, pravzaprav